Allora. Dear colleagues, we can uh, start with item one in our agenda. Bomo začeli s prvo točko na dnevnem redu, kolegice in kolegi, najprej sprejetje dnevnega reda. Če nišče ne ogovarja, torej bomo potrdili ta dnevni red brez sprememb. Potem točka dve, obvestila predsednika, poročilo misije in vi iz Helsinkov. Dokumenti vključujejo tudi poročilo eh, te misije iz Helsinkov 17. in pa 19. maja. Danes imamo tolmačenje v 20 jezikih in kot ponavadi je dosje eh, za sestanek dostopen tudi elektronsko. Potem točka 3. Torej, priporočila koordinatorja so bila elektronsko razposlana, če temu nišče ne ogovarja, to lahko potrdimo. Oziroma, se moram vrniti na obvestila predsednika. Danes ob treh popovdne bomo uh, gostili slovesnost za podpis okoljske politike za leto 2016 v okviru eko upravljanja in pa um, skeme EMAS za revizijo bo predsednik Martin Schulz skupaj z generalnim sekretarjem eh, Klaus Veljem podpisal ta dokument. Kot vedste, je EMAS prostovoljno orode za to, da se ocenjuje okoljsko učinkovitost v skladu z našo uredbo. Evropski parlament eh, je bil na treh mestih registriran za EMAS že vse od decembra 2007. Okoljska politika je temelj okoljskega upravljalnega sistema za parlament in torej um, to so se skozi obnavlja v zakonodanem mandatu. Biro je za leto 2016 revidiral to politiko uh, za maj tega leta. Prosim vse člane, da so tam, torej na tej slovesnosti, ko bomo podpisali dokument. Sedaj pa naprej sprejeti zapisnika seje 26. aprila 2016. Če nihče ne ogovarja, bomo torej potrdili ta zapisnik. Vsi se je. Potem pa še poročilo o tekočih med institucionalnih pogajanjih. Na vas spomnim na to in tudi poročam o rezultatu trialoga o uradnem nadzoru. Deseti, zadnji trialog o uradnem nadzoru je potekal 15. junija. Vsega skupaj smo imeli 10 eh, trilogov, 17 sestankov, poročevalcev senc in pa 15 eh, tehničnih sestankov v okviru ostih mesecev pogajanj z eh, dvima predsedstvoma sveta, torej z Luksemburgom in pa z Nizozemsko. In sveti parlament sta dosegla dogovor. To bo formalno potrjeno na koreperju jutri in potem bo to tudi uh, dano glasovanje na Inviju na naslednjem julijskem srečanju našega odbora. Rad bi se zahvalil Eh, kolegici Kadepah za vas trud, ki ga je vložila in hvala lepa tudi za odlične rezultate pri teh pogajanjih. Sedaj pa lahko gremo naprej na točko šest, to je izmenjava mnenja s predstavniki komisije o odpadkih, okvirna direktiva o odpadkih in odpadni embalaži je to, torej izvajanje okoljske zakonodaje. Kot se boste spomnili, smo že imeli organizirano prvo srečanje, ampak ni bilo mogoče zaključiti sestankom. In sedaj lahko gremo naprej, lahko začnemo uh, od konca zadnjega srečanja. In tukaj imamo nekaj vprašanj in komisija bo odgovorila na ta vprašanja. Tako kot ponavadi predlagam, da damo najprej besedo komisiji. Gospod Saudaskis, hvala lepa, da ste prišli, komisija, in potem poznajem. Po odgovorih komisije bom dal besedo še drugim, torej še vsem kolegom iz našega odbora. Komisija prva. We start with, uh, question number one. Najprej prvo vprašanje, bomo začeli. Hvala lepa, predsednik. Če sem prav razumel, torej vprašanje ena se nanaša na bioodpadke in pa konec odpadkov. Takšen je bil vrstni red in hvala lepa, da ste organizirali to zmenjavo mnen, tako da bomo končali z razpravo od zadnjič. To je zelo pomembna tema namreč. 65. člen eh, okvirne direktive odpadkih omogočata gospodarskim subjektom in pa državnim članicam, da izvajo koncept odpadkov, tako da se razlikuje med uh, tem, kaj so odpadki in kaj niso odpadki v predelavi in pa pri uh, predelavi in okrevanju. Um, tukaj imamo obstoječo pravno prakso. So, torej v petem, šestem čla, členu imamo um, določbe za to, kako se to izvaja. In tukaj piše, na čem to temelji kot prvo. Ali uh, to temelji na EU kriterijih ali na nacionalnih kriterijih. In potem še tretja možnost, da imamo uh, ad hoc eh, nacionalne odločitve. Nacionalne kriterije treba priglesiti komisiji uh, zaradi neke druge direktive in tako komisija in države članice lahko preverijo to, da notranji trg normalno deluje, da takšne nacionalne določbe ne ogrožajo takšnega delovanja notranjega trga. Glavna gonila za države članice, ki želijo to torej razpostaviti nacionalna merila, so to, da ni EU meril za odpadke in pa potreba industrije po specifičnih merilih od izvajanja te okvirne direktive za odpadke so države članice komisiji priglasile vsaj 21 sklepov, ki se nanašajo na nacionalne kriterije za odpadke. Večina, 13 eh, iz Združenega kraljestva, potem 3 iz Francije, 2 iz Irske, 1 iz Avstrije, Italije in Nizozemske. Vse to se nanaša na različne teme, kot naprimer um, reciklaža um, in pa različne vrste predelave goriva. Večkrat je komisija podala zelo podrobna mnenja za države članice, tako da smo preverili, ali so te nacionalne določbe v skladu z EU okoljsko zakonodajo. Samo enkrat, samo enkrat se je zgodilo, gre za uh, Združeno kraljestvo, glede kriterijev za olja, se je zgodilo, da je komisija sprožila postopek zaradi kršitve. Potem krožno gospodarstvo, tukaj komisija želi pojasniti peti pa šesti člen in sicer tako, da se da državam članicam bolj aktivno vlogo in pa več odgovornosti pri tem, da se spremajo odločitve v skladu s temi členi, tako da se podpira industrijsko simbiozo. Komisija ni predlagala spremembe treh poti, torej kako se ti, tre, ti členi izvajo, torej kot rečeno te tri možnosti, nacionalno EU in pa oboje po posamečnih primerjih. Prav tako komisija ne predlaga, da bi spremenili obstoječe pogoje, kaj ti te so že um, razvili torej, um, z sodno prakso Evropskega sodišča in tam ni bilo kakšnih večjih uh, težav na nacionalni ravni in dejali so, da um, ni treba spremenjati takšnih pogojev včasih gospodarske družbe navežejo stik z komisijo, tako da se preveri, kako je z pogoji glede stranskih proizvodov in pa glede odpadkov. Komisija je že podala nekatera pojasnila glede teh pogojev v um, skladu z sodno prakso in pa um, tudi v sodelovanju z državami. Um, lahko še podamo dodata pojasnila, če so ta potrebna. Potem naprej prihodnost Eh, kriterijev na ravni Evropske unije. Tukaj komisija želi ohraniti te možnosti odprte, ampak preden eh, gremo naprej, pa je treba oceniti, ali takšen razvoj novih kriterijev dejansko pomeni dodano vrednost. Komisija je previdna, kajti eh, sprejemanje obstoječih kriterijev ni bilo ravno odlično in torej vse skupaj zahteva veliko dela in moramo razmisliti o potencijalnih spremembah, ampak ne kar tako. Potem naprej um, če želimo um, nove ukrepe, torej potrebujemo tudi naprimer uh, ukrepe za bioodpadke in potem tudi preverjati uh, uredbo uh, glede gnojil. Sedaj že pripravljamo um, nova merila za druge snovi, kot naprimer truvite, potem odpadna voda in pa um, odpadki iz sežigalnic. Potem pa še specifično vprašanje glede italijanskih kriterijev za trdna goriva. Ko je Italija preglesila svojo zakonodajo, je komisija podala pripombe in te so bile potem upoštevane v relevantni zakonodaji. Italija je upoštevala te pripombe in je omejila uporabo uh, teh trdnih goriv samo za obrate, ki so regulirani uh, in pa za um, industrijske emisije. Torej, to je bila varnostna mreža, tako da bi zmanjšali emisijo oziroma onastraževala um, nad določenimi kriteriji. Hvala. Hvala lepa. Ste odgovorili na tri prva vprašanja. Kolege, ali želi kdo kaj dodati morda? Gospod Trvac. hvala. In hvala lepa komisiji za ta pojasnila. No, imamo nekaj dvomov. Torej, pozneje, čez dobro uro bom očel na razpravo o doslednosti politike Evropske unije. Sedaj, ko poslušam komisijo, nisem ravno pripričan, ali ta merila, torej, glede odpadkov, dejansko bodo dosegla doslednost v jeho politiki. Tukaj torej države izvajo različna merila na različne načine in seveda se lahko predstavljam, da tukaj vstajajo težave, torej kako komisija lahko potem spremlja vsako posamečno državo članico in najde rešitve. Veliko različnih tehnologij imamo po državah, veliko različnih pristopov. Zato bi bilo res odlično, če bi lahko um, šli v te kriterije glede odpadkov in poskušati razložiti svoje težave, kajti vaše težave bodo tudi naše težave v prihodnosti. In seveda se lahko vrnemo, uh, lahko z našega urada tudi posredujemo morda kakšne predloge. Uh, torej iz moje pisarne bomo to poslali, ampak če bi lahko torej, vse te kriterije glede odpadkov bolje pojasnili, bi bilo to res odlično. Uh. Hvala lepa. Še kdo drug? Kolegici in kolege? Ne v redu, potem pa komisija za odgovore. Hvala, gospod Tolac, za vprašanje. Seveda imamo tukaj različna vprašanja um, glede teh eh, kriterijev za odpadke. Morda nekaj izgleda v redu, torej da je določba dobra za notranji trg in pa za gospodarske družbe, torej da te um, torej laže premikajo uh, odpadke po zemljo. Ampak v realnosti pogosto to ni tako. Iz več razlogov se to lahko zgodi. Iz več dejstev. Um, naprimer v zakonodaji imamo kriterije za kovine in steklo, potem pa na koncu, uh, naprimer, tega ni veliko, pogosto je prazema zelo malo, naprimer v Italiji. Um, ni velikih učinkov. Um, v Italiji zelo malo, druge pa skoraj da nič. Isto kot za kovine velja tudi za steklo. Morda se boste spomnili, pred nekaj leti smo torej pripravili kriterije za papir. To je bil slab poskus. Kaj se je na koncu zgodilo? Uh, prišlo je do neuskriša interesov med. Uh, tisti, ki so reciklirali in pa zbirali um, te elemente. To se pogosto zgodi pri takšnih kriterijih. Treba je določiti določene standarde in ti standardi potem lahko uh, so všeč nekaterim, ampak um, druge pa lahko to v bistvu ovira pri delu. Potem, kaj se še lahko zgodi, ali pa so nekateri rekli, da se lahko zgodi pri papirju in pa pri teh kriterijih, če se preveč papirja uh, zbere, um, potem um, naprimer um, pogosto papir odide iz Evropske unije. Pogosto um, vse skupaj tudi uh, zahteva veliko virov, zato je včasih vprašanje, ali je sploh pametno ulagati, um, ko pa ta merila lahko um, so vezana na nekatera lokalna gospodarstva in lokalne trge s svojimi potrebami. Zaenkrat še nismo slišali um, o nekaterih problemih od gospodarskih družb, torej da bi se podjetja pritožila, da tak merila pa res potrebujemo. Nekateri pravijo, da potrebujemo, pa potem pa vprašamo, kaj pa res potrebujete, potem imajo zelo specifične potrebe in te niso nujno v skladu z potrebami nekaterih drugih. Skratka, um, nekaterim vzameš, drugim potem nekaj daš. Vedno je daj dam. In pri teh kriterijih se vedno pojavljajo takšna vprašanja. Zato predlagamo, da se preveri, kaj države počnejo v svojih nacionalnih odločitvah in seveda ne moramo pogledati vsakega posamečnega primera, to je morda lahko država in v sami direktivi, tej spremenjeni direktivi smo zato zahtevali, da se odobri obveznosti za države članice, torej in možnosti in obveznosti za države, da zastavijo ta merila oziroma da spreme odločitve po posamečnih primerjih, ad hoc. Tako da um, tega ne počne samo neka družba in da se tem, to nikomor ne priglasi. Potem pa preverimo, ali je vse v skladu z za zakonodajo Evropske unije in potem vidimo, um, ali morda notranji trg ni oviran. Potem, po druge strani, pa če pomislimo na celoten cikl, torej kako naprimer odpadki um, naprimer, gredo naprej, tukaj se pojavlja še druga pot. In pogosto tisti, ki reciklirajo, um, seveda potem takoj naredijo proizvode iz odpadkov in potem v bistvu sploh ne potrebuješ teh kriterijev za konec odpadkov, ker ti potrebuješ v bistvu um, ustrezne politike za proizvodno in spoštovanje teh kriterijev. Potem lahko posredno zagotoviš tudi varnost in pa zdravje in okolje ter vse ostalo. Realnost je zelo kompleksna in zahteva tudi druge alternativne rešitve. Zato ne želimo zapirati vrat za te kriterije. Uh, včasih so ti morda potrebni, kot naprimer um, smo um, nekaj predlagali v uredbi za gnojila. Torej, um, nasplošno mislim, da je prav, da smo čim bolj sorazmerni v svojem odločenju. Hvala. Hvala. Če ni drugih vprašanj, lahko gremo naprej. Naslednja točka. Odgovornost proizvajalcev. Komisija bi lahko odgovorili. Hvala. To je zelo pomembna točka. To je eden izmed pravih uspehov pri gospodarjenju z odpadki in pa pri krožnem gospodarstvu. Zato želimo torej, to načelo odgovornosti proizvajalcev, um, želimo uspeh tega načela in to je zelo ključno za Evropo, pa tudi za celoten svet. Potem glede um, izvajanja te razširjene odgovornosti uh, proizvajalca, glede trgovine nadaljavo. Tukaj imamo osmi člen direktive o odpadkih in države lahko izvajajo to razširjeno odgovornost proizvajalca v zvezi z um, fizično ali pa pravno osebo, ki naprimer um, se ukvarja z uvozom ali pa proizvodnjo teh proizvodov tako lahko države tudi naložijo te razširjene odgovornosti proizvajalcev. To velja za pravne in pa fizične osebe, ki prodajo ali pa uvažajo proizvode tudi preko trgovine nadaljavo. In potem izvajanje teh določb um, je namenjeno predvsem tistim, ki v bistvu ne spoštujejo pravil, ne glede na to, kako se ti proizvodi prodajo. To pa je potem razširjena odgovornost nacionalnih organov. Potem električna oprema in baterije. EU zakonodaja določa zelo specifične uh, določbe za proizvajalce, ki izvajo torej, to prodajo na daljavo. V predlaganih uh, spremembah za zakonodajo za odpadke komisija predlaga minimum zahteve, ne minimalne, ampak minimum zahteve za te scheme. Tako želimo povečati preglednost teh schem in eh, pa pregled nad schemami ter pa tudi to, kako bodo same organizacije in pa organi to izvajali. Komisija meni, da bodo te družbe še omogočile boljše poti za to, da se obravnava vprašanja glede eh, mednarodne trgovine nadaljavo, ter pa da se bomo lotili problemov glede tistih, ki ne spoštujejo pravil, tako imenovanih free riders. Potem specifično vprašanje teh eh, italijanskih schem, eh, konaj, konsorci, ki se, uporablja, ki se ukvarja z embalažo, to vodi. Ta schema je v skladu z EU zakonodajom, ko gre za okvirno direktivo odpadkih in pa za um, direktivo o embalaži. Nobena direktiva ne določa konkretnih pravil za finančne prispevke teh proizvajalcev. V tem predlogu o odpadkih komisija predlaga splošne zahteve za scheme IPR. Um, EPR, to bo veljalo tudi za to schemo iz Italije, IKI. Um, glede na predlog, naj bi pristolbine zajemale vse stroške gospodarja z odpadki in teh proizvodov, kot je poslanec dejal. To bi moralo pomeniti tudi niže stroške za državljane in um, to bi lahko povzročilo boljše gospodarne z odpadki. Potem v skladu z prehodnim pravilom iz uh, 8. člena te um, direktive o odpadkih uh, bi imeli torej tri leta, da se uh, pretvori to. Um, v prakso, potem pa še postopek, ki smo ga sprožili proti Italiji zaradi kršitve eh, določb, torej zaradi teh odpadkov. Moram reči, da želimo, da Italija spoštuje svoje obveznosti in Italija se je zavezala k temu, da bo revidirala obstoječe nacionalne črte, um, regionalne črte za to leto, leto 2016. Hvala. No Hvala, kolegice in kolege kakšna vprašanja? Očitno ne. Torej, lahko gremo naprej. Naslednja skupina vprašanj. Specifične operacije oziroma toki odpadkov, komisija. Hvala še enkrat, predsednik. Torej, um, nezakoniti izvoz in pa Eh, konec življenjskega cikla. Gospod Markar, ja, se strinjam s tem, da imamo tukaj težave, ne samo za izvajanje, ampak tudi za uh, naše gospodarstvo tukaj um, ni zadosti ustreznih virov. Gospod Florenc ima tudi svoje mnenje s tem v zvezi. Potem komisija potrjuje prve ocene, v skladu s katerimi, torej okoli 4,5 milijona um, vozil na leto se ne uh, poroča kot o teh vozilih kot registrirana eh, oziroma kot vozila ob koncu življenjskega cikla. Glede na prve ugotovitve, gre tukaj za del vozil, ki so torej pri koncu življenjskega cikla, kjer ne vemo točno, kje so ta vozila in uh, to so potem nezakonito um, razgrajena oziroma shranjena um, v Evropski uniji. Torej, če potem um, to ni jasno, potem niso spoštovane okoljske um, uh, določbe. Naprimer, če nekatere uh, dajo v obrate, ker ti predpisi niso spoštovani, potem to ti pomeni finančne izgube, škoda za okolje. Um, prav tako tudi škodo za MSP-je, ki se zakonito ukvarjajo z razgradnjo takšnih vozil ob koncu življenjskega cikla. Kaj torej počenjamo? Uh, um, želimo ukrepe na več ravneh, sploh okrepljeno sodelovanje med nacionalnimi um, organi um, ter pa organi, ki se ukvarjajo z registracijo, tako da se ukrepi ta registracija in pa deregistracija um, teh vozil, tako da se izboljša tudi poročanje o teh vozilih um, v Evropski uniji. Komisija trenutno izvaja pobudo za večjo skladnost in doslednost v zvezi Prav tako bomo začeli s posvetovanjem to poletje, tako da bi ocenili, kakšna je učinkovitost nacionalnih ukrepov, da bi zmanjšali um, takšno um, nezakonito odstranevanje vo vozil in bomo razmislili o rešitvah za te države. Rezultati um, bodo gotovo na voljo na sredini naslednjega leta od 1. januarja 2016, torej tega leta, tega januarja. Imamo tukaj nove spremembe za um, uredbo glede razgradnje ladi um, oziroma nekaterih eh, pošiljk in komisija trenutno pripravlja izvedbene akte, tako da bi, ocen, da bi pripravili korelacijsko tabelo. Eh, to, s to tabelo bi lahko potem tudi ugotovili, ehm, katere vrste blaga se pošiljajo eh, naprej kot odpadki oziroma kateri tipi odpadkov se pošilja naprej kot pravo blago. Tako bom rekel. Prav tako je komisija tudi objavila nekaj smernic eh, za države članice, tako da bi zmanjšali uh, takšno uh, pošiljanje teh odpadkov. Potem glede uh, odpadkov iz sežigalnice v Italiji, vprašanje petečini, dobili smo dve ustne vprašanje um, v komisiji in službe komisije bodo navezale stik um, z dranskimi organi, tako da bi še dodatno govorili o tem. Preliminarno lahko povem, da nekatere dodatne zmožnosti za sežigalnice bomo potrebovali v nekaterih južnih regijah v Italiji, ampak koliko, to je vprašanje. Tukaj je treba v nekaterih stvarih razmisliti. Kot prvo, uh, trenutno je um, torej, Eh, raven 21 odstotkov eh, raven sežiganja v Italiji v redu, leta 2015 eh, je bila ta raven čisto v redu, če poznamo to po celotni državi. Potem um, več spremljanja, to je lahko v nasprotju z nekaterimi prizadevanji, da bi zmanjšali um, te ukrepe in bi bili potem v nasprotju z um, cilji za naslednje desetletje 2020-2025. Potem naprej um, tukaj gre v glavnem za jug Italije, tam je ta raven dokaj visoka, te regije morajo torej več um, vlagati v ločeno zbiranje, v recikliranje, ter pa ustrezno gospodarno z odpadki, ne pa z, v te nove obrate, kajti to lahko potem pomeni uh, eh, države in slepo ulico za prihodnost. Radi bi se izognili situacijam, ko bi naprimer um, ehm, imeli neoptimalne obrate. In to je potem zmanjšalo na možnosti za spoštovanje ciljev za reciklažo in potem je tudi to pomenilo neustrezno obravnavo finančnih virov. Hvala. Thank you very much. Now we have a question from Mr. Florence. Florence, ima vprašanje. Hvala lepa. Pred kar nekaj leti sem napisal direktivo o izrabljenih avtomobilih. In že takrat smo se prepirali s komisijo, kdo ima zadnjo besedo o avtomobilih, je to predmet uporabe, uporabniška dobrina ali potem objekt, ki je potrebno razrezati. Tukaj nismo torej zasegli dogovora. Od prvega dne, ko je direktiva stopila v veljavo, ni delovala. Živim blizu avtoceste, ki vodi od Antwerpna do prek Varšave. In tukaj seveda vsak dan zelo veliko starih avtomobilov pripeljejo na shod, kjer jih razrežejo. In če pomislim, kaj smo storili podjetjem, dejali smo jim, potrebno je ustvariti prostore za razrez. Morajo biti skoraj tako čisti kot prostori v klavnicah, In res je tako, stotine podjetij v Nemčiji ima zelo čiste prostore za stara vozila, ker morajo imeti celo otoke za odpadna olja in tako dalje. Seveda pa jih potem sploh ne uporabljajo, ker jih tako ali tako prepeljejo drugam na vzhod in tako dalje. In Čudi me, da je komisija tako sproščena. Tisoče podjetij je v Nemčiji zelo razočaranih, ker pravila niso prava. In ko danes slišim, da bo komisija poleti organizirala sestanek z zainteresiranimi strani, bom dejal, da spoh ne bodo prišli, kajti to je prepozno. Torej, nič osebnega. Vendar pa, ko danes zjutraj tako mirno razlagate o tem, potem je jasno, da je to prepozno. Šele zdaj ste ugotovili, da je tako. Zakonodaja na tem področju ne deluje. Ne vemo niti točno, kaj reciklaža je. Imamo namreč šest, sedem različnih stališč v Evropi. Torej, kar se tiče komisije, prosim, razmislite malo o tem, kaj lahko konkretno storimo, kdo bo odločal o starih avtomobilih, kdo ima zadnjo besedo, kdo je odgovoren za to. Nihče pravzaprav ni odgovoren. In po, pojdite, naprimer, na obalo. Koliko avtomobilov je tam končalo nezakonito. Ogorčen sem, ker je to velikanska ekonomska izguba. Ekonomska izguba. Sedaj pa nam komisija enostavno pravi, da naj se delamo tako, kot da se moramo ukvarjati s krožnim gospodarstvom. In gospod Bonifedi je naredila zelo dobro poročilo. Imamo pa tako slabo zakonodajo. Komisija pa načrtuje posvetovanje zainteresiranimi stranmi poleti. Ja, to se mi zdi pa nezaslišano. Prosim, da mi oprostite. Takrat, ko smo pisali to, seveda vas še ni bilo, smo bili vse čas v sporih s komisijo. Želeli smo si ustreznega rezultata. Danes pa vidimo, da je vrzeli ogromno drugi se nam smejijo, mi pa smo tisti, ki smo neumni. Thank you very much. Have a question from the colleagues. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Kolege? Ne. Potem pa komisija za pripombe. Hvala. Ja, se lahko strinjam s temi kritičnimi pripombami gospoda Florenca. Hvala seveda moramo vedeti, da je to direktiva. Torej, če vprašate, kdo je odgovoren za izvajanje, vemo, kdo je to, države članice. Torej, moramo poskrbeti, da bodo države odgovorne za izvajanje oziroma neizvajanje te direktive. Kje je tukaj težava? Glede, po drugi strani, ne bi rekel, da je bila stvar v celoti neuspešna. Če si pogledamo, na primer, uh, torej to, koliko je bilo ponovno um, pridobljenih teh kosov vozila v Evropi, mislim, da je ta raven kar visoka, če pogledamo vse proizvode skupaj. Prej smo govorili o tej razširjeni odgovornosti proizvajalca. Tukaj um, mislim, da ta stvar kar v redu deluje, namreč ta schema za razširjeno odgovornosti, um, za to ponovno pridobivanje in pa za stroške, to mislim, da kar v redu deluje, če se seveda to v redu uveljavlja. Kajti tukaj imamo stopnje, naprimer, do 20 odstotkov eh, stopnje ponovnega pridobivanja. Problem pa je pri vozilih, ki eh, manjka, torej, ker ne vemo, kje so. In ta številka je res ogromna, na milijone, kot ste rekli. Ne vemo, kaj se s temi vozili dejansko zgodi in morda jih potem eh, pošlja kam drugam. Um, morda se jih tudi ustrezno razreže oziroma razgradi v Evropske unije, morda. In ko se to razreže, um, v nereguliranem okolju, potem pa to tudi pomeni nepoštene pogoje in pa iskrivno konkurenco za tiste, ki pa delujejo v skladu z zakonodajo. In to je tisti del, ki se ga moramo skupaj lotiti z državami članicami. Sploh uh, moramo sodelovati z pristojnimi organi, ki se ukvarjajo z registracijo in deregistracijo vozil. To je, mislim, da ta makajoči košček izvajanja zakonodaje. Uh, ne bi rekel, da izvoz um, teh ponovno prodajnih uh, vozil um, je nasplošno slaba ideja. No, gledajte, če se kje te stvari lahko uporabi, kje druge, zakaj pa ne? Ampak drugo vprašanje pa je, kaj se potem uh, s tem izgodi, ko dejansko dosežejo konec življenjskega cikla, ko se jih dejansko mora razgraditi. No, pa tukaj pa je pomembna ta analiza, prava analiza življenjskega cikla. Kje se potem pojavijo težave, če se te um, avtomobile v bistvu nezakonito prodaja ali pa kar izginejo z našega trga. Tukaj pa se strinjam. Tukaj pa mislim, da seveda uh, je to potrata virov in ti viri so zelo dragocene, um, kajti so vključene vozila. In tukaj je veliko spremenljivk, veliko nevarnih snovi je tudi v teh vozilih. Zato torej lahko rečem, ko se ti avtomobili razgradijo po predpisih Evropske unije je vse čisto v redu. In to je lep primer um, tega, um, ampak ko pa države ne izvajo teh določb, pa je res, se soočamo z težavami. Zato torej želimo državam članicam dati možnost, uh, da to storijo. Najprej želimo gotoviti, kako velika sploh težava, kakšne so podrobnosti pri tej državi in potem moramo morda ponuditi smernice državam članicam in potem lahko spremljamo kaj se dogaja, tako da poskrbimo, da to uveljavljanje direktive je dejansko ustrezno v praksi. Hvala. Hvala lepa. Tako, besedo dobi še enkrat gospod Florenc, dodatno vprašanje. Torej, delujoč avto, če se ga proda na vzhod, vzhodno Evropo, prav, s tem se strinjam, če se še da peljati, potem ga je potrebno prodati. Ekonomsko proti temu nimam nič. Vendar pa, gremo k podrobnostim. Dejali ste odgovornost proizvajalcev. Takrat sem bil pri pogajanjih in smo rekli, našli smo pravo rešitev. Veste, kako se opredeljujejo odpadki, elektronski odpadki v avtomobilih? Naprimer, proizvajate avtomobile v Nemčiji in baterije, akumulatorje kupujete pri Boschu. Bosch mora potem prevzeti stroške za odstranjevanje. Mercedes in Audi ne plačata niti centa. In avtomobilski proizvajalci torej ne plačujejo nič. Celo najmanjši proizvajalci, tudi tisti, tisti, ki proizvajajo vijake za avtomobile, morajo poskrbeti za to. Prodajalci avtomobilov pa ne in ne prevzamejo odgovornosti in je tudi ne čutijo. To je velikanska vrzel. Nekaj moramo storiti in mislim, da bo komisiji to uspelo. Imam prijatelja, ki dela v podjetju ZF. Skoraj vsi avtomobili imajo eh, njihov pogon. In potem mora, mora to podjetje plačevati, ne pa Mercedes ali Audi. In torej proizvajalci ne prevzemajo odgovornosti. To je tista težava. In če nimamo odgovornosti proizvajalcev, potem nam blago uhaja. Torej, nekdo, ki se pelje z nizozemske prek Belgije skozi Nemčijo na Polsko, tovornjaki. Zanima me, kdo nadzira, kaj vse je na teh tovornjakih. Če torej, mi boste povedali in razložili, da ni tako, bom zadovoljen, vendar pa mislim, da imam prav. Please, Commission. Komisija, prosim. Uh, well, um, member states may define... Torej, države članice morda to razširjeno odgovornost proizvajalcev jemljajo na različne načine. Ali je to večje podjetje, tisti, ki daje na trg. Torej, ne vem točno, kakšne so nemške razmere, čeprav je to največja država proizvajalka avtomobilov vendar pa gotovo je nekdo, ki je odgovoren. Nekdo mora biti odgovoren. Nemogoče je, da nihče ni odgovoren. Tako da morajo torej nemški organi prevzeti in izvajati to odgovornost. Seveda pa je tudi nekaj uspodbud. Še en velik evropski proizvajalec v drugi državi članici, ki je ne bom omenil, ima zelo zanimivo schemo, ki krepi ponovn odkup rezervnih delov in jih potem spet ugrajujejo v avtomobile, tako da vzpodbuda za to, da se ponovno reciklira eh, mestne dele obstaja. Kdo preverja prodajo starih vozil ali kdo preverja, kaj je na tovornjakih, seveda skupni trg imamo in to morajo biti organi držav članic, vendar pa ko prečka mejo, mora to biti carina. In zato skušamo pomagati carini, da bi to počeli torej cariniki in skušamo seveda uskladiti pravila za blago in za odpadke. Sveda avtomobili so veliki predmeti in se jih ne da kar tako pred jih otapiti, tako rekoč. Če dvomite, mislim, da je potrebno smeriti pozornost na nacionalne organe, ti so odgovorni, ti morajo prevzeti odgovornost in tako bomo preprečili hm, vsaj nekaj nezakonitega izvoza izrabljenih vozil. Vendar pa strinjam se, tukaj je potrebno zakonodajo še ukrepiti. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, lahko zaključimo s to točko na našem dnevnem redu. Sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je ugovor v skladu s členom 106 poslovnika mejne urednosti ostankov za tiaklopirit v ali na nekaterih proizvodih. In besedo dobi kar takoj soporočevalka, ki ogovarja gospa Silvi Godin. Prosim, beseda je vaša. Donc, cette objection... Hvala lepa. Tukaj pred tem govorom gre za torej, mejne vrednosti ostankov um, za teoklopid v medu. Teoklopid je neonikotinoid, insekticid. Se pravi, torej, um, je neonikotinoid. Um, in tukaj so nekateri neonikotinoidi v postopku moratorija. Sedaj od leta 2014 je uporaba teh um, več kot potvrdila, ampak tisti, ki so pa v moratoriju, pa se je tudi povečala za 31 odstotkov, tudi tistih v moratoriju. Torej, tija kloprit je bil dovoljen leta 2005 in sedaj se tudi um, v EFSI ocenjuje moje bitno podaljšanje tega dovoljenja. Um, v času cvetenja je torej to omogočeno in zato so čebele zelo izpostavljene. Danes komisija predlaga to, da se um, poveča za štirikrat štir um, ta snov v medu, ta direktiva in uredba, ki ureja ta prvo dovoljenje, ter pa tudi možnosti za manjne vrednosti od ostankov. Ta dva dokumenta želita zagotoviti čim večjo varnost, za zdravje ljudi in živali. Predvsem učinki naprimer, na imunski sistem živali morajo biti upoštevani. Uh, to je samo eden izmed primerov, kar moramo torej obravnavati. Zato smo lahko presenečeni na tem predlogu komisije. Uh, kljub um, temu, da um, nekateri torej želijo večjo previdnost. Najprej, tiaklopid um, je v bistvu endokrinni motilec, um, na seznamu pesticidov v EU. To je bilo tudi vključeno v cilj učinka, ki, je komisija, ki jo je komisija opravila um, s tem v zvezi. Potem naprej, prav tako je to gotovo rakotvorna snov um, in toksična snov. To so domneve, ki so zelo zaskrbljujoče, sploh zato, ker je uh, med um, v bistvu zelo uh, dobro znana pozitivna snov. In zato torej, eh, ne želimo v med mešati takšnih sumljivih snovi, kot je diakloprid. Torej, takšna odločitev lahko zelo slabo vpliva na eh, čebelarstvo, torej na imič čebelarstva. Eh, čebelari imajo še tako zadosti problemov, že sedaj. Komisar Andrew Kajtis je prejšnji teden obljubil, da če bo prišlo do dvomov glede endokrinih motilcev, potem bo treba upoštevati načelo previdnosti. In mislim, da je to um, zadosti dober argument za moj dvom in za moj ugovor. Kot drugo, ti argumenti, ki so jih um, predstavili komisiji, niso zadosti. Nemčija, država, um, je v bistvu tukaj predvsej pristranska. Tukaj so se sklicovali samo na dve študije iz uh, enega desetletja. Potem naprej. Uh, Nekateri eh, uporabljajo manj tioklopida, nekateri več. To je prva težava. Potem druga um, težava pri teh študijah. Ena študija ni upoštevala vseh protokolov in so prepolovili to število pesticidov pri obravnavi. Potem naprej ni bilo pravih strogih meril pri teh študijah in na koncu ti sklepi um, niso relevantni, ker se sploh ne nanašajo na tioklopid, ampak na neko drugo snov. Potem naprej. Uh, um, februarja je EFSA objavila študijo glede sprememb teh menjih vrednosti ostankov in um, tukaj podarijo to, da podatki manjkajo sploh glede protokola študij um, in pa glede učinka na čepele. Nasplavljeno na to, da to mnenje EFSE uh, se nanaša um, na mnenje z leta 2011. 5, 4, 6, torej učinki na čebele. Prav tako um, je treba še dodatno preveriti nekatere študije in rezultate, ker um, torej ni bilo prave povezave med tiakloprodom in pa menimo stanki um, in pa medom. Zaenkrat je praktično nemogoče reči, kako bi nekateri nedokončani um, dejavniki vplivali na končne rezultate študije. Zato mislim, da bi um, morali v tej študiji uporabljati vse argumente, um, torej tudi to, kako ti ti akoprid vplivajo na čebele. Tudi v majhnih eh, dozah ti akoprid slabo škodljivo vpliva na čebele, um, na njihovo navigacijo, torej na to, kako letajo na okoli in pa tudi na um, ličinke to slabo vpliva. To je samo eden izmed razlogov. Kot rečeno, uh, sedaj se je. Um, Ta količina teh kloprida v medu uh, povečala za štirikrat, uh, sedaj je ta številka ni cela dva. Um, miligrama na kilogram meda in to je nespremljivo. Na se na koncu še vrnem na ta predlog komisije. Eh, tukaj so bili oceni učinki um, na drvane živali. To pravi komisija, ampak to ni res. Tudi EFSA dejala, da to ni res, da to ni bilo ustrezno obravnavano v študijah. Torej, privitnostno načelo ni bilo ustrezno obravnavano. Pa še nekaj. Želimo čim bolj stroko zakonodajo in moramo vedeti, da omejitev tega klopida v ZDA je nič, nič. Eh, ta proizvod sploh ni eh, dovoljen za med. Združenje čebelarjev je poslalo peticijo in je bilo že izbranih več tisoč podpisov, torej to kaže, da so čebelari zelo zaskrbljeni in pa vsi tisti, ki jih skrbijo čebele, so zaskrbljeni. Skratka, mislim, da imamo zelo dobre argumente za to, da smo proti temu predlogu komisije, zato prosim, eh, da podprete ta moj ugovor, tako da ne bomo čez nekaj časa v svetu brez čebel. Hvala. Thank you very much and now we start. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Buzoj, prosim. Dear president, dear Hvala lepa, dragi predsednik, kolegice in kolegi, predstavnik komisije. Predstavil bom sklepe svojih kolegov iz Envija in tudi svoje stališče, kar se tiče resolucije kolegice Silvi Godin. Uredba, ki jo predlaga komisija, postavlja najvišjo mejno vrednost ostankov teokoprida v medu. Takšna najvišja vrednost bi omogočila državam članicam, da dovolijo fitosanitarna sredstva za pridelke, ki jih vprašujejo čebele. Tiakloprid je aktivna substanca, insekticid, kot je bilo že navedeno, to je insekticid s širokim spektrom drovanja in eh, dokazano je, da je zelo učinkovit insekticid. Kmet je to uporabljal že več kot 15 let za cel niz pridelkov. Žiterice, koruza, ogrščica, sadje in zelenjava. Kmetje se zanašajo na tiakloprid kot na učinkovito rešitev za dobro upravljanje s pridelki in za upravljanjem z odpornostjo. Insekticidi so zelo pomembni za pridelke v intenzivnem sistemu kmetovanja, kjer imajo kmetje torej ciljna sredstva za zaščito pridelkov proti škodljivcem in boleznim. Zdravje čebeli, čebel uravnavamo zakonodajo z leta 2009, dane na trg fitosanitarnih sredstev in tukaj seveda ne smemo imeti neželenih učinkov na čebele. Seveda pa moramo preveriti vse stranske učinke snovi in pri tiaklopridu je bilo to zagotovljeno. Zagotavljamo dobro počutje in zdravje čebel, če se ustrezno uporabljajo insekticidi, potem je vse urejeno. Odkar smo uvedli na trg tiaklopid pred 15 leti, ni bilo znanih primerov škodljivih učinkov naredi, če se to uporablja ustrezno, odgovorno in po navodilih. V Nemčiji je aktivna snov klasificirana v kategoriji B4 kot neškodljiva za čebele. Tudi EFSA pravi, da, in, da snov ni škodljiva za čebele, da še manj škodljiva kot nekateri drugi insekticidi. Tako da tega govora ne podpiramo, ker je ta najviše dovoljena vrednost za ostanke. 0,15 oziroma 0,2 mg na kilogram za tiakloprid v medu ne bo ogrožala zdravja ljudi, glede na toksikološke referenčne vrednosti. In torej, zato to ne bo pomenilo nevarnosti za javno zdravje. Thank you very much. And now Mr. Hvala lepa, sedaj pa gospod Selimovič. Thank you very much, Mr. President. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj začnem s tem, da povem, da zaupam našemu sistemu ocene insekticidov in tudi zaupam agenciji EFSI. Naj povem tole. 18. februarja je EFSA podala znanstveno oceno tiaklopridu in o najvišjih dovoljenih eh, vrednostih za ostanke. Zapisali so, da predlagana raven ni cela 15 ali ni cela 2 mg na kilogram v medu, ne bo pomenila, da bi izpostavljenost uporabnikov bila nad toksikološko relevantnimi in ne bo predstavljala nevarnosti za zdravje potrošnikov. Po mnenju EFSE je stani odbor za rastline Krmila aprila 2016 pozitivno glasoval o tem, glede na to, da bi torej referenčno vrednost postavili na 0,2 mg na kilogram. Velika večina 26 držav članic je glasovala za. Poleg tega je v Nemčiji ta aktivna snov klasificirana v kategoriji B4 kot neškodljiva za čebele. Ima najvišjo raven varnosti za čebele in je proizvod, ki je varen za čebele. Zato tiakloprit trenutno ima dolg postopek odobritve v EU in najnovejša znanstvena dognanja oceni EFSA, države članice, prav tako pa tudi Evropska komisija. Ta postopek zagotavlja, da se bodo uporabljali samo tisti proizvodi, ki so nenavadni za zdravje ljudi. In zato so razlogi za to rezolucijo meni neznani. Trdno sem pripričan, da bi morali ta predlog rezolucije zavrniti. Hvala lepa. Thank you very much, Mr. Florence. Hvala lepa, gospod Florence. Um Hvala lepa. Tudi mene skrbi za čebele. Vendar pa neonikotinoidi se uporabljajo in mislim, da nas ta snov nekoliko uvira pri pregledu na tem. Tudi sam imam ogrščico in zrna so obdana mm, z lupinico in v tej lupinici so neonikotinoidi. rezultat, in tukaj se ne strinjam s prehodnikom, je tak, da imamo stalno obravnavo insektov od srede avgusta do srede maja. Pred desetimi leti smo škropili in smo pobili vse žuželke. Čez tri dni pa so spet prilezli zemlje. Zdaj pa vš čas z insekticidi pobijamo žuželke. In to zelo dolgo. Prijete na mojo kmetijo. V ogrščici ni nobene žuželke. Ni čebel. Sicer bi morali imeti ogromno ličink in žuželk v zemlji tako da moram reči, da je ta snov resnično strupena za žuželke. Ne vem, če je strupena za nas. In kakšen je rezultat? Naša zemlja seveda pridobi, če je v zemlji tudi živel, če imamo ličinke in žuželke. Sedaj pa tega ni. Enostavno ničesar ni. Teh ličink ni več tudi žaželjk ni, vse je pomrlo. In pred tremi leti smo prostovoljno prenehali s tem sredstvom in resnično povejte mi, ali potrebujete to sredstvo pri ogreščici in pesi. Enostavno, prosim, poglejte si, kako je sedaj pri nas. Stanje se je izboljšalo. v mojem volilnem okraju, sem tudi dejal, da bo potrebno to sredstvo, ki deluje mesece in mesece, potegniti iz trga. In točno to je potrebno narediti. Industrija mora končno začeti prvo izvajati snovi, ki ne bodo prehajali v vodo, to je prvo, in drugič, ne bodo tako vse poprek vse pomorili in to več kot pol leta. Torej, jaz sem prepovedal neonikotinoide in eh, moram reči, da je pridelek še vedno tako, kot je bil prej na isti ravni. Tako da lahko to vse prepovemo, kar se mene tiče. Hvala lepa. Želi še kdo spregovoriti? Komisija, gospod Flue. Morning, thank you, Chair. Dobro jutro, hvala lepa. Tjekloprit. Naj, najprej na kratko razložim, da moramo razlikovati med odobritvijo in določitvijo najviše mejne vrednosti za ostanke. Tukaj smo torej podali predlog, da bi ta najviša vrednost bila taka kot je. In naj povem tudi nekaj besed o odobritvi. Tjekloprit in neonikotinoidi se od januara 2005 so odobreni od takrat in 13. Eh, aprila 2017 bo odobritev potekla. Bili so odobreni brzo za določene namene. Seveda pa potem ko je odobren, je odgovornost držav članic, da odobrijo fitosanitarna sredstva, ki imajo to aktivno snov ali podobne aktivne snovi. In potem lahko spremljamo ukrepe, zaščitne ukrepe za čebele. Naprimer, imamo nekatere insekticide, ki so škodljivi čebelem, ki se lahko porabljajo varno določenih delih dneva ali določenih delih leta. Za vsako odobritev morajo države članice določiti najvišjo vrednost za ostanke. To počne EFSA skupaj z državami članicami. Naj spomnim, da smo zelo omejili uporabo neonikotinaidov do leta 2013. imeli smo znanstvene dokaze za tri neonikotinaide, ki naj bi bili, bile škodljive za čebele. Teklopirit je bil takrat že na trgu, komisija pa se je odločila na podlagi izjave EFSE, da bomo teklopirit in še en neonikotinoid, ki je bil manj stropen za čebele, izključili iz omejitev za čebele neonikotinoide. Kot sem dejal, teklo prid, odobritev bo potekla aprila 2017. Postopek ponovne pridobite dovoljenja, podaljšanje dovoljenja, se izvaja, se ni držav članice in vse in v tej fazi, in tukaj se vračam na endokrine motivce, bomo imeli tudi nedavno klasifikacijo EKE, ki zadeva tudi umestne kriterije. To bomo tudi uporabili. Naj spomnim, da je komisar Andrikajtis prejšnji teden pisal EKE in EFSI, da naj pripravijo pregled za vse snovi, ki bi lahko bili endokrini motivci. In smo to ugotovili med presojo zakonodajo o endokrinih motivcih. To sedaj traja in naslednje leto, aprila, odobritev poteče. Kar se tiče najviše vrednosti za ostanke. Cilj zakonodaje na tem področju je, da zaščitimo potrošnike pred ostanki v hrani. Naj si bo to neposredno za, uživan, za užitem hrane ali pa posredno, ko uživamo živali in so lahko ostanki rezultat krmil. Te vrednosti naj ne bi zaščitile čebel. Nedavno smo imeli primer pred sodiščem, ki je temeljilo na pravnem mnenju službe komisije in ta primer je bil umaknjen. Zahtevali so od nas, da vzpostavimo najviše mene vrednosti za ostanke, kar se tiče zdravja čebel. Kar se tiče tija kloprida, pa je bila meja niže od ravni determinacije, ki je 0,05 mg na kilogram. To smo storili zaradi administrativnega nadzora, tako to mi imenujemo, države članice, ki so želele imeti manjno vrednost za med, niso podale datuma za to snov. Znižanje mene vrednosti za ostanke na 0,05 mg ni bilo zaradi zdravstvenih pomislekov. Če bi bili obdržali to raven, bi države članice ne zmogle izpolnevati prevzetih vrednosti za raven determinacije in bi potem proizvodi ki se uporabljajo, ne dosegali več te mejne vrednosti in jih ne bi več mogli uporabljati. Države članice so torej stopile v stik s komisijo, še prav posebno Nemčija, pa tudi druge države članice, ki imajo, dob, ki imajo veliko klet, kar se tiče varstva čebel in so želeli, da popravimo to, ta pregled. In potem je EFSA dovolila, da bi bila maja ravni 0,2 mg na kg in to je v osnotku zakonodaje, ki je pred nami. Zavedamo se, da so obstale tudi zahteve čebeljarjev, da naj najdemo rešitev za to težavo. Ko ocenjujemo najvišjo menjo vrednost za ostanke, EFSA vedno pregleda izpostavljenost te snovi in izpostavljenost najranljivejših skupin za to snov. Vendar pa ocene te meje ne upoštevajo posrednih ali neposrednih učinkov na čebele, kot sem dejal. To ni cilj te zakonodaje. To je jasno zajeto v uredbi 11.7, ki govori o odobritvi teh snovi. Dejal sem že, da je naš predlog podprla velika večina držav članic, samo dve sta se vzdržali. Nasplošno pa je komisija mnenja, da z osnutkom nismo presegli naših izvedbenih pooblastil in smo v skladu z našo zakonodajo, kar se tiče določanja najvišjih majhnih vrednosti za ostanke, pa tudi kar se tiče zakonodaje 11.7, kar se tiče dajanja na trg fitosanitarnih proizvodov. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Če ni kakšnega drugega vprašanja, lahko zaključimo s to točko. Hvala lepa poročavki Godin. Sedaj pa še časovni razpored. Glasovanje v našem odboru bo danes popovdne, na plenarnem zasedanju, če bo to danes sprejeto, pa bo to julija. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu, to je stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij in nizkooglične naložbe. Razpravljamo o osnutku komisije o četrti fazi ETS in pri tej točki imamo osnutek poročila. Poročevalec je gospod Ian Duncan in dobi kar besedo, da bo razložil ta predlog, potem pa bomo začeli z razpravo. Gospod Duncan, beseda je vaša. Chairman, thank you very much indeed. Hvala lepa. Naj na kratko povem več o dogodkih, ki se bodo dogajali v Združenem kraljestvu. Dve točki. Prvič, če bo Združeno kraljestvo res glasovalo za Brexit, potem bom seveda prenehal odstopi z položaja poročevalca. Mislim, da je to ustrezno. To bo ostalo v naši skupini, to je razumno in smiselno in želim jim veliko uspeha pri tem. Mislim pa, da je tudi ustrezno, da dovolim potem naslednjemu poročevalcu da lahko nadaljuje s svojim delom, lahko prevzame moj dokument, ne vem, ali bo, torej moramo imeti smiselen pristop. Lahko pa seveda ponovno si ogleda to zadevo. Vendar pa izziv je, da mislim, da ne bomo glasovali za izhod iz EU. Tako da bom verjetno moral nadaljevati z delom. Ampak vseeno sem želel to povedati. Ne glede na rezultat četrtek, pa bo rezultat tesen. Tako da ne bo tako, kot je bilo do sedaj. Se ne moramo delati, da je tako. Žal mi je, da energija ni odigrala pomembne vloge v Združenem kraljestvu. To je škoda. Energetska unija, združevanje držav, trgovina z elektriko, plinom, večja varnost na tem področju, to bi moralo biti v osrčju Evropske unije. Mislim, da je škoda, da ni tako. Žal mi je zato, lobiral sem za vprašanje, kot je enotno Evropsko mreže. Če bi to imeli, bi to znatno pozitivno vplivalo na razpravo. Škoda, da tega ni bilo. Dobro, sedaj pa samo poročilo. Poročilo je poskus zagotoviti napredek na poti k pariškim ambicijam. Pariz je spremenil svet. Veseli me, nisem pričakoval, da bo znižanje za 1,5 stopinje to naredilo, pa je uspelo. To je dobro. Vendar pa izziv za nas je, da ugotovimo, da je potrebno na vse pogledati širše. ETS tega ne bo rešil sam. In cilji za 2040 morajo biti popravljeni. Biti moramo ambiciozni pri naših prizadevanjih, kajti tako bomo torej skušali razrešiti samo del sektorskih težav, ne moramo razrešiti kar vsega vse oprek. Poročilo je nekaj vidikov, ki niso prav privlačeni, nekaj, ki so popularni, tako pa če. In ne dvomim, da bomo dobili priloge sprememb. Sam mislim, da jih bo pet ali šest, moj ki pa pravi, da to pocenjujem, da jih bo več, ne pa tukaj v odboru na plenarnem zasedanju si moramo to gledati bolj podrobno in se odločiti, kako naprej. Kako bi opisal svoje delo do sedaj? Skušal sem biti iskren. Torej, zato tudi nisem prilagodil nekaterih stopenj. To ne zato, ker ne želim biti ambiciozen. Mislim, da moramo imeti ta faktor znižanja. Vendar pa, če se odbor ne bo strinjal, potem bom za vse nas prijel predlog spremembe, ki bi bil znatno bolj ambiciozen, če tako želite. Mislim, da tako ne bo. Mislim, da tudi ne potrebujemo takšnega postopka, tega se bom dotaknil malo kasneje. Ampak tako je. Torej, najprej sem govoril o trojnem zastoju. Trije vidiki, ki jih je potrebno spostaviti, preden lahko začnemo smiselno delo. Prvič, da kar se tiče znižanja 2,4 odstotka. To pomeni, da bi morali znižati število dovoljenic kar precej v naslednjih letih. 700 milijonov dovoljenic bi naj zmanjšali v naslednjih letih in to se mi zdi boljše. To gre v pravo smer. Najti moramo način za znižanje presežka znotraj ETS. Če tega ne bomo storili, bomo ustvarili potem nadaljne zastoje in presežek v nadaljnih fazah. Če želimo biti uspešni in zaenkrat smo bili uspešni, emisije smo znižali in če priznamo, kako uspešni smo bili, moramo potem videti, da imamo tudi izziv presežka dovoljenic. In tega ne bomo rešili, če ne bomo skrižno preverili delovanja različnih politik in to uskladili. gospod Belet je upravil zelo dobro delo, znižanje števila dovoljenic je velik korak naprej, hvala za to, vendar pa, ko gremo naprej, moramo sedaj dopolniti vse skupaj, kaj ti mislim, da bomo še naprej imeli preveč dovoljenic. In zaenkrat se tega nismo dovolj ustrezno lotili. Zato v tem poročilu poskušamo zagotoviti drugačen način lotevanja te težave. Ko si gledamo pristop držav članic, kar se tiče dekarbonizacije, so nekatere zelo ambiciozne, druge ne. Tako pač je. Nas je pač 28. Vendar pa najpočasnejša država ne sme uvirati drugih. Zato bi rad opolnomočil države članice, da umaknejo presežek dovoljenja, če si to želijo. Če si gledamo agendo o dekarbonizaciji v Združenem kraljestvu, bi naj do leta 2025 proizvodno električne energije dekarbonizirali in tako bi potem torej imeli več dovoljenic na trgu. Omaknimo jih. Da tiste, ki pravijo, da se je to na prostovoljni osnovi in da se to ne bo zgodilo, pa pravim, da so to države, ki so podpisale pariški sporozum in so se zavezale ambiciozni agendi in bodo torej osamočene, če ne bodo podpirali teh ciljev. Potrebno bo pokazati tudi, torej tudi s prstom na te države, če ne bodo izvajale sporozumov, ki so jih podpisale. Tiste, ki ne bodo na smiseln način omaknile teh dovoljenic, bodo morale torej že sedaj začeti razmišljati o manjšem številu dovoljenic na trgu. Pariški sporozum je bil pomemben. Ne smemo gledati samo na ETS, gledati moramo na vse vidike energetske politike in podnebnih sprememb. Če želimo storiti to prej, oceniti, kje smo. Potem ne bomo leta 2024 začeli s potovanjem, ampak ga že zaključili, tako da bi do takrat se lahko preusmerili. Nekateri pravijo, da bomo dva, pri 2024, če bomo takrat začeli, potem to končali leta 2030. Ni res. Če bomo že sedaj začeli s pripravo na to, potem ni razloga to leta 2023, ko se gledamo širše smernice ne bi dosegli že znatnega napredka pri tej točki. In to bi po mojem bilo zelo pomembno. Ko to pravim, pa bom seveda za vse nasprejel predloge sprememb, ki se vam bodo zdeli smiselni. Pri tem pristopu sem torej poročevalec tretje največje skupine in pač ne morem uveljaviti vsega, česar si želim, moram upoštevati druge, zato sem iskal kompromise pri vseh vprašanjih, iskal sem soglasje. Podpiram poročilo kljub kritičnim besedam, ker mislim, da deluje. In naj še nekaj izpostavim. Pomembno je, da bomo dosegli smiselno spremembo pri naših emisijah in to je potrebno. Če se osredotočamo samo na prilagoditev faktorja za znižanje, ne bomo uspešni vseeno mi je, kako bomo prišli do cilja. Cilje smo si zadali, podpisali smo priški sporozum, tako da sedaj seveda samo iščemo pravo pot do cilja. Tako pa ti je. To je kot pot Škotske v Strasburg. Veliko je poti, kako priti tja, vendar pa vsi vsak mesec pridemo v Strasburg in tako pa če vemo, kam smo smerjeni, pravi preizkus pa je, kako bomo prišli tja. In to je tudi pri emisijah. Potem pa še nekaj toč, ki bih rad omenil. Sklad za inovacije to bo ključnega pomena za razvoj in zato imam posebne dovoljenice. Zato to je prava pot naprej. Če bomo imeli inovacije, potem se bomo lahko izognili stroškom. Naj spostavim, da bi industrija tako ali tako morala izvajati inovacije. Inovacije bodo že po sami naravi priračevali kar nekaj denarja za podjetje, vendar pa včasih potrebujemo sredstva za začetek. In zato potrebujemo dodatna sredstva za sklad za inovacije. Želimo si bolj dinamičnega dodelovanja denarja. Ne želimo si seveda, da bi podjetja na neustrezen način zaslužila. Osredotočati se moramo bolj na sedanjost in ne gledati toliko v preteklost. Mislim, da je to pomembno. Potem z 25 na 50 tisoč ton smo zvišali prak. Zakaj? zato ker bi tako izključili kar nekaj podjetij, ki torej ne onesnažujejo prav, ne onesnažujejo prav veliko in tako bi se izognili veliko birokraciji. In potem še nekaj, če bi sedaj bolnišnice in nekatere druge organe vključevali, to bi bilo nesmiselno. Njihov prispevek je neznaten in zato jih je lahko Zato jih lahko odstranimo z tega seznama. Seveda pa se moramo te vprašanj ločiti z nacionalnimi pristopi in zakonodajo. Mislim, da bo tako sistem boljši, manj birokratski in bolj učinkovit. In potem še zadnja točka. Moja vlada je želela večstopenski pristop. Niso si želeli mojega. To je zanimivo. Včasih moramo malo stopiti na prste tudi britanski vladi. In kako sem to storil? Želel sem podati boljši pristop. Zakaj je moj pristop? Torej, čez sektorski korekcijski faktor je pomemben. Če ste nekdo, ki ima veliko emisij, ima 100 odstotne dovolinice, potem torej ima prednost in ni prav, da kaznujemo najbolj učinkovite, nagrajujemo pa tiste, ki so manj učinkoviti. Tako da smo želeli to razrešiti s tem več stopenskim pristopom. To deluje. Ena od političnih skupin meni, da bi morali to možnost odpreti do ekstrema. Mislimo, da imamo sedaj ta faktor, ki je ustrezen. Če pa seveda ne bo dovolj, bi lahko imeli še varovako, da kaj postorimo na tem področju. Dobro, ne bom nadaljeval, lahko bi nadaljeval, veliko še imam elementov, o katerih bi želel spregovoriti, vendar pa užival sem v delu s poročvalci v senci, bili so zelo odkriti, kolegijalni, odprti, to je samo del potovanja. Imeli bomo še predloge sprememb in mislim, da bomo na koncu ambiciozni. Vsi, ki smo sedeli za mizo, pa so se strinjali, da torej že imamo cilj po pariškem sporazumu. Pomembno je, samo, samo, pomembno je le, kako bomo prišli do tega cilja. Poti so različne. Potrebno pa je doseči soglasje tudi pri predlogih sprememb, samo tako bomo uspešni in to je tudi skeno rečeno prava pot k uspehu. Hvala lepa, predsednik, hvala lepa poročavcem v senci. Veselim se nadaljnega sodelovanja in zanimivih dni pred nami. Uh, Najlepša hvala, gospod Danten. Predne začnemo s tistim običajnim krogom na izmenjavo mnen, bi še sam želel pokomentirati to vprašanje. Želel bi se sklicevati na vašo začetno izjavo, ki je izjemno pomembna. Smo pa prepričani, torej na odboru za okolje, da boste poročevali sledi po 23 juniju in sicer poročevali za reformo sistema ETS. To je naše upanje, želimo, da skupaj nadaljujemo delo, ki si ga sam začel. Zdaj pa bomo začeli za razpravo. Ivo, za e LS. Hvala. Predsedujoči. Želel bi pač povdariti podobno kot eh, poročevalec. Dobil sem vprašanje strani tiska včeraj. Sicer zanimalo jih je, kaj se bo zgodilo, če se bo v četrte zgodilo nekaj, če se ne želite. Kaj se bo zgodilo s poročevalcem gospodom? dan, ko nam rekel sem, da računamo, da bo ostal poročevalec in da smo optimistični, da boš lahko ostal poročevalec, zato ker opravljaš res izvrstno eh, delo, odprt si za predloge, tvoje poročilo je odlist, odlična osnova za začetek pogajanj. Tako da podpiramo številne predloge, ki si jih dal na mizo in smo zelo optimistični tudi glede obetov po 23. juniju glede energetske unije bi želel še podati en komentar, če smem. Gospod predsedujoči, malce bolj optimističen sem glede možnosti za izvajanje. Podpredsednik Ševčevič, mislim, da se bo zavedal, da bo energetska unija v bližnji prihodnosti še bolj pomembna. Skupaj s kanjetom, mislim, da se, s komisarjem kanjetom, mislim, da se tega zavedata in da se bo ta energetska unija zares uresničila v naslednjih nekaj letih. Skratka, sem bolj optimističen. Torej, gospod a, eh, predsednik, našli smo veliko pozitivnih elementov v poročilu gospoda Dankana. Omenjate a, eh, Pariz, kar je odlično in eh, ja, vsi se strinjamo, da moramo spoštovati mednarodne angažmaje in sicer, da se do leta 2030 za 40 odstotkov eh, zmanjšajo emisije CO2 in za sektorje tešimo se več. Povedali ste oziroma omenili ste tudi to delitev med eh, licitacijo pravic in brezplačnim dodeljevanjem pravic oziroma dovoljnic. Zelo smo zadovoljni, ker teh vrat niste posem zaprli in da ste pripravljeni se spustiti to razpravo. Mi imamo namreč eh, predloge sprememb za to, da bi se vsaj začela razprava glede delitve med licitacijo in eh, brezplačno dodelitvijo. Jasno je, da sektor za proizvodne energije na eni strani in pa industrije na drugi strani, da imajo različne kapacitete glede znišanja emisij CO2 in uh, to vrstna razprava bi znala biti dober eh, inštrument za to, da bi našli dobre odgovore na ta vprašanja. Prav tako smo predlagali še nekaj, s čimer mislim, da se strinjaš, ampak sicer sektor, ki ni vključen v ETS, ki sicer ni del tega zakonodajnega predloga, je pa to še kako povezano s tem vprašanjem. Prepričani smo, da bodo dodatne dosežke v sektorjih, ki niso pokriti v ETS, naprimer transport in gradbeništvo, da te rezultate na tem eh, trenu potrebujemo, saj bomo dobili več manevrskega prostora tudi v sektorjih ETS. Obstajajo torej povezave, kako pa to izvesti zakonodajno gledano, pa ni preprosto, ampak mislim, da se bo treba potruditi. Prav tako torej bomo uh, dali določene manjmaje glede letalstva, zato ker želimo poskrbeti, da bodo rešitve v eh, letalstvu podobne sektorju ETS-a, saj za lete znotraj Evropske unije. Potem Eh, prosto del, oziroma brezplačno delovanje, pravice osnaževanja, o tem smo se pogovarjali z vami, z vsemi deležniki v zadnjem letu in zelo nam je bil všeč tvoj pristop in eh, bili smo mnenja, da bi se lahko tudi mi odločili za ta večplastni tir pristop. Uh, Potem pa, ko smo vse skupaj preučili, smo se odločili, da se bomo vrnili na predlog komisije. To je zdaj trenutno pač naše mnenje. Morda bomo našli neko kompromisno rešitev, prosim. Torej, presalj, predlagamo ta binarni pristop, ki so ga a, predlagali modreci strani komisije, ampak da bomo videli, kaj se bo zgodilo naslednjih tednov. Omenijo si tudi a, primerjalne vrednosti, benchmarke. To je zares ključen del tega a, procesa. Omenil si tudi realni čas in ne neke vrste zgodovinski čas, da moramo ukrepati hitro. Skratka, s tem se strinjamo. Dali bomo tudi amantmaje za to, da bi imeli um, preverjene emisijske podatke pred začetkom trgovalnega obdobja, ampak to je pa zelo podobno kot pa ta, to stališče, ki se ga da na mizo. Inherentnih stroškov pa mislim, da nisi omenil, kar je tudi izjemno pomemben del tega dosjeja, tako da imamo tudi par predlogov sprememb za ta element. Morali bi imeti majhen delež eh, teh pravic za licitacijo, drug del pa bi, ka, pa bi lahko uporabili za to, da bi ga dodelili za um, neposredne stroške. financiranje. Sklad za, sklad za inovacije je tu vključen, s tem se pa se strinjamo. Želel pa bi dodati še en element, gospod predsedujoči, če smem. Gospod porčevalec, naučiti se moramo nekaj za, od eh, NR300. Tam imamo preveč kriterijev in mislim, da bi lahko to malce sprostili in zagotovili, pač, da bomo uspešno uporabili vse sredstva. Majhni onesnaževalci, tu se pa se strinjamo s eh, tebojem. In potem ne na zadnje, kako je ETS povezan z drugimi politikami energetsko očekovitost in obnovljivi veri energije na nacionalni in evropski ravni. Strinjamo se, da je prav preučiti te povezave. Nekateri deležniki so to opisali kot prekrivanje, ampak ne gre za prekrivanje, gre za neke vrste, neke vrste interakcije, povezanost te politike niso kontradiktorne, ampak treba je preseeno preučiti, kakšni bodo učinki ene politike na drugo. Tukaj, vi ste predlagali, da naj se eh, zadeva pregleda in eh, s tem se posem strinjamo. Hvala. Hvala, gospod Grote. Hvala lepa. Četrtek se bo videlo, torej, kdo bo poročevalec. Želim si, da bi ostal to gospod Duncan, vendar pa seveda gre za referendum, bomo videli, kako bo. Podnebne spremembe, zaštita podnebja, tukaj želimo sodelovati, temu spada tudi Združeno kraljestvo. Bomo videli, kaj se bo četrtek zgodilo. Kar se tiče ETS-a, to je ključno, ključni instrument za dosego naših podnebnih ciljev. Mislim, da smo pred približno letom dni začeli delati na tem dosjeju in takrat sem se tudi sam vehementno zauzel za to, da bi komisija podala predlog še pred poletjem. Komisija je to storila, komisar Kanjete, pa tudi Ševčovič in ostali. Sedaj imamo poročilo kolege Dankna in čas je, da delamo na tem poročilu. Danes govorimo o imenu Jute Guterand, ki me je prosila, da spregovorimo o njenem imenu, ker žal ne more biti z nami. Kar se poročila samega tiče, naša skupina bi si želela, da bi bili bolj ambiciozni na določenih delih in tukaj še imamo prostor za izboljšavo potem pa tudi ETS želeli smo izboljšati sistem, backloading, vem o čem govorim. Tukaj sem, mi je to povzročilo veliko skrbi, pa tudi rezervo za trg. Sedaj moramo torej si vzeti čas, da to uredimo dobro na ustrezen način in všeč mi je, da imamo dovolj manjeverskega prostora. Izboljšave so še možne. Naj ponovim da, in spomnim, da smo poročilo predstavili še pred COP21. Že takrat smo dosegli dogovor in mislim, da nas ni veliko omenilo, da nam bo resnično uspelo Parizo kaj doseči. Sedaj pa imamo ta sporozum, to moramo upoštevati in to vključiti tudi v reformo ETS. Sedaj pa vsebinske točke tele so pomembne za našo skupino. Najprej, da torej dosežemo cilj ne povišene temperature za več kot 1,5 stopinje, da ostanemo znatno pod dvema stopinjama do 2050, pa bo pomembno, da znižamo emisije za 50 do 85 odstotkov v primerjavi z letom 1990. počaka v senci Jute Guterand, meni, da je pomembno, da skupaj z drugimi, z drugimi kolegi podamo predloge sprememb, ki bodo prilagodili ambicije podnebnim spremembam. Postati pa moramo tudi bolj stabilni in bolj predvidljivi za industrijo, za vse akterje. To je zelo pomembno, to ravnoteže. Glavna težava obstoječega sistema je, da imamo preveč dovoljenic na trgu. Tega se moramo temeljito lotiti in to bo verjetno tudi boleče. Poskrbeti pa moramo tudi za konkurenčnost evropske industrije in da ne bomo pretiravali. Potem pa moramo tudi poskrbeti za to in v prvem, prvi fazi je bilo to zelo ekstremno, da se izognemo. enkratnim dobičkom in to moramo popraviti. In potem tudi prehod na dekarbonizacijsko družbo. To je pomenilo pomagati moramo tistim, ki so resnično ogroženi. Večinoma gre za uh, podjetja, ki so v Evropi in tukaj je potrebno oblažiti določene stvari. Potem še ključne točke za socialdemokrate. Prilagoditi moramo faktor, to prilagoditi ciljem. Predlog komisije je 2,2 odstotka, mi pa si želimo 2,4. Poleg tega ne smemo dovoljevati nadaljnih dovolilnic. Presežki dovolilnic morajo biti odstranjeni z trga in nadalje pregled nad dovolilnicami mora biti ustrezen in nedovoljeni certifikati morajo biti tudi črtani in eh, odstranjeni z trga. Sedem petdeset odstotkov še vedno imamo za trga draženje, za dražbe. Naj izpostavim, da bomo imeli seveda tudi še nekatere izjeme v sistemu. Pomembno za nas je, da imamo več prožnosti pri dodarovanju dovoljenic v sistemu in da bomo imeli kar se da eh, velik blažilec pri dodarovanju. upoštevanju faktorja. Potrebno se je bolj osredotočiti tudi na laže dodelovanje dovoljenic za nekatere sektore, tako se bodo potem sektori lahko s tem soočili bolj pošteno. Strinjamo se v bistvu tukaj glede tega pristopa s poročevalcem, vendar pa si želimo, da ne bi odpirali stranskih vrat pri tem. Potem pa ciljni pristop iz ocene, iz ocene komisije je po našem do, dobra podlaga. Vse pa je potrebno še nekoliko prilagoditi. Poročevalec Jan Duncan je sledil francoskemu in britanskemu modelu, nam pa se zdi, da je model komisije veliko boljši, da bo namreč že podana presoja vplivo in da torej ne bomo prišli do tega, da bomo spet zahtevali presojo vplivov in potem ne bomo mogli več delati. Konkretno, namesto dvojnega modela, ko industrija dobi ali stori 30 odstotkov, bi lahko glede na ogrožitev, na eh, ogroženost določenega sektorja imeli stopno 100 ali pa 80. Za tiste ki niso na seznamu ohajanja virov CO2, pa tega ne bi zagotavljali. Bomo pa seveda posodabljali te sezname. Potrebujemo boljšo podatkovno bazo, vsaki dve leti na vsakih pet let. V tem primeru je pomembno tudi, da dajemo spodbude za tiste, ki so najboljši pri dodeljevanju si želimo dodatne ukrepe za varstvo podnebja kot socialisti. To smo dejali že pri prvi razpravi o vključevanju letalskega prometa in mislim, da moramo ostati pri tem. Ukrepi za prilagoditev bodo stali precej, odkot naj dobimo denar. Menim, tako kot skupina, da se moramo bolj ciljno lotiti tega nadomestila za posredne stroške. Tukaj si želimo evropskega sistema, zato da bi se izognili izkrivljeno konkurence po državah članicah. Sedaj pa še skladi. Najprej sklad za inovacije. Ta bi naj imel na splago več sredstev, zato da bomo industriji pomagali pri dekarbonizaciji. Istočasno pa si želimo imeti tudi jasnih kriterijev pri izbiri projektov. sklad za modernizacijo. Tukaj želimo zagotoviti, da bodo sredstva, ki se porabijo, porabljena v skladu z načeli EIB. Tukaj si želimo preglednost. Ne želimo imeti kriterijev, ki ne bi bili jasni. To, kar ima EIB za kriterije, to bi naj uporabili tudi tukaj za posodobitev in to, kar se da pregledno. Pomembna je tudi vzpostavitev prehodnega sklada in tukaj bi vključili predvsem tiste sektore, kjer prihaja do socialnih trenj. In to bi naj bilo dopolnilno z Evropskim socialnim skladom in skladno za regionalni razvoj. In tukaj bi naj pomagali predvsem tistim sektorjem, kjer zaradi preobrazb družb v nizkooglično družbo prihaja do sprememb in ni več dovolj za poslitev. In potem ne nazadnje, še dve kritični točki, o katerih vedno govorimo. Tudi na podnebni konferenci smo o tem razpravljali na široko. Pomorski promet in zračni promet po mojem, po našem mnenju, bi morali oba sektorja urediti na mednarodni ravni. Vemo pa, da je napredek včasih počasen, bomo pač morali napredek pospešiti. Želimo si, da bi to uredili na mednarodni ravni, če pa se to ne bo zgodilo, potem moramo za oba sektorja premisliti o tem, kako bi ju lahko vključili kajti sicer gre samo za majhen delež emisij, vendar pa hitro rasteta. Želimo si mednarodnega dogovora, vendar pa če tega ne bo, potem moramo razpravljati o tem, kako bi to uredili na drugačen način. Toliko z moje strani, v imenu naše poročevalke v Senci Jute Guteland in v imenu naše skupine. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. E, poročevalca v senci za Alde in Gueni, tudi za zeleni. V imenu zelenih imamo nobenega poročevalca v senci. Tako da gospa Dornana, tudi za FDD ni nikogar. Ja, monsieur prezident. Uh, je remercie Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, kolega Dankan, za to izjemno dolgo in težavno delo. Najlepša hvala tudi zato, ker ste omogočili za res kvalitetno izmenjavo mnen sa predstavniki civilne družbe in sa predstavniki industrije. Moram reči, da se strinjam sa številnimi deli tega poročila, ampak tu in tam pa se vseeno ne strinjamo. Naprimer, glede pristopa um, na večjih slojih in glede uh, selitve virov CO2, se ne strinjamo. Imamo določene velike onesnaževalce in če bomo te favorizirano obravnavali, bodo MSP-ji, ki ustvarjajo veliko dodane vrednosti, ostali nezavarovani. To pa bo izkrivljene konkurence in tega ne bomo sprejeli. Podnebni cilji ne smejo uničiti našega gospodarstva, In ta pristop po etapah pomeni, da se delamo za res medvedje uslugo. Ugotavljam tudi, da so cilji in pa podnebni cilji nekaj, kar um, pokriva celotno gospodarstvo Evropsko unije, kar pomeni, da bi morali eh, mobilizirati vse akterje. Ampak vseeno 1.4.D in B je omenjena interakcija tudi z drugimi podnebnimi energetskimi politikami, ampak tam v teh točkah moramo razširiti to usklajevanje na promet ki je v evropski pristojnosti. Potem imamo tudi še vprašanje brezplačnega dojelevanja pravic. Tudi to bi morali obravnavati na veliko širši način in na ta način obzavarovati vse akterje in eh, zlasti ko te sektore obravnavamo, tudi skozi prizmo, kako pač zagotoviti bolj enake pogoje za vse. Now... Najlepša hvala. Gospod Lize. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank auch an Ihren Danken und ich. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči. se upravičujem, ker sem zamudil, zamudil pa sem, ker nisem pričakoval, da boste vse obravnavali tako hitro. Škoda pa je, da nimamo vseh poročevalcev v uh, senci, torej ne vemo, da jih lahko pokličemo in da ugotovimo, kje so. Na ta način bi lahko imeli bolj poglobljeno razpravo. ELS, skratka, želi imeti izjemno ambiciozno podnebno politiko, prav tako želimo preprečiti uhajanje oziroma selitev virov CO2, zato da pač podjetja ne bi silili v druge regije, ki imajo manj strogo zakonodajo. Glede izoliranih sektorjev se nam zdijo predloge komisiji dobre, dobri, lahko bi sicer izboljšali. Najpomembneje je to, da bi morali imeti uh, več eh, brezplačnih dodelitev pravice določene sektore industrije, saj se zna drugače um, zgoditi, da se bodo preselili druga. Države članice mislim, da bi lahko to sprejele, zato ker bi v nasprotnem primeru bili priča selitve teh podjetij kar bi pomenilo manj davkov, to finančnim ministrom ne bi bilo všeč. Zanima me, če bi bilo to morda izvedljivo. In isto velja pravzaprav za nekatere druge sektorje. E, naša industrija mora pač vedeti, kaj pričakovati. Potem drugi element, ki ki je za nas zelo pomemben, letalstvo. Najprej se želimo pogovoriti z drugimi industrijskimi sektori, ampak za letalstvo vidimo, da je cilj 10 odstotkov, pri kemičnem sektorju pa je cilj 43 odstotkov. Ampak zelo težko bo se to razložili jeklarjem, ki bodo izgubili svoje delovna mesta, zakaj se morajo trditi bolj kot letalstvo. Prav tako je pač eh, se treba zavedati, da so določeni sektori izpostavljeni bolj agresivni konkurenci kot poletarstvo. Pa še en argument bi želel dodati. In sicer kako naj bi zagotovili pravično delitev bremen v sektorjih ETS. Vem, da je to za države članice izjemno občutljivo vprašanje, je pa Jean-Claude Juncker, predsednik komisije, povedal, da potrebujemo eh, ambiciozne cilje na, na področju emisij, saj 30 odstotkov znižanja. Zdaj smo to znižali na 27 odstotkov. In glede tega ugotavljamo, da je velika večina v parlamentu za to, da se zviša ambicioznost tega cilja. Si se saj 30 odstotkov bi morali imeti. Na ta način bomo gotovo zagotovili eh, bolj učinkovite rešitve zlasti na področju gradbeništva. Na področju gradbeništva je namreč največji še neizkoriščen potencial. Prav tako bi na ta način eh, dali malce več kisika podjetjem, saj bomo bolj zahtevni pri tem sektorju. Hkrati pa bomo na ta način zagotovili bolj učinkovito zaščito okolja. Če ne bomo zagotovili dobre rešitve glede delitev bremen, um, bo to slabo, slabo za določene industrije. Potem pa tu še faktor linearnega znižanja, ali bomo to zvišali ali znižali. Naša skupina je skeptična glede tega. Vprašanje pa je tudi, ali je prav, da smo zvišali prak iz 1,7 odstotka na 2,2 odstotka. Tudi rezultate glede doseganja ciljev za 2020 bi lahko vključili v te razprave glede doseganja ciljev za leto 2030. No, Če torej nam bo seveda uspelo vse skupaj nekoliko lajšati, potem moramo iti po tej poti naprej, potem se bomo boljše počutili, se bomo uh, lotili tega tudi na področju podnebnih sprememb. In za zaključek samo še nekaj pripomp. ELS je proti temu večstopenskemu pristopu, to moram jasno povedati. Ne vem pa točno, kaj bi pravzaprav storili s podjetji, ki so na meji, ki torej ne dobijo teh 100 odstotkov strani komisije, ki niso v kategoriji 1 in morali bi preiskati in ugotiti, ali ne bi mogli imeti bolj gladkega prehoda. Zakaj imamo te kategorije? Zakaj bi imeli to 100, potem 30 in potem nič? Ali ne bi namesto tega morda imeli krivuljo ko bi vsak zaradi tveganja uhajanja viro CO2 lahko dobil ustrezno dodelitev dovoljenic. Ne 100, ne 80, ne 30, ampak toliko, kot si zasluži. 85, 55, 35 odstotkov morda je to prava pot za to, da zmanjšamo tudi vpliv lobijev. Če bomo imeli samo določene kategorije, bo to potem imelo uh, velik vpliv, tudi finančno gledano, če bi bila krivulja, bi vpliv bil manjši. In potem je le zmenil tudi, ali ne bi tistih resnično inovativnih podjetij nagrajevali. Pri avtomobilih imamo super kredite. Tisti, ki bi bili eh, odlični, bi dobili dobropis podjetja, ki so najboljša, morda ne najvišjih 10 odstotkov, temveč tista podjetja, ki primerjalne kriterije celo izpolnjujo in gredo še dlje. Torej, ne samo, da torej, jih ne bi kaznovali, ampak bi jih morali nagraditi, kar se tiče inovacij in podnebnih sprememb. Potem pa zelo natančno moramo pri skladu za modernizacijo uh, zagotoviti, da bodo sredstva resnično porabljena v ta namen. Če nam bo to uspelo, potem sem mnenja, in to se strinjam z gospodom Grotojem, da bi mu dodali še dodatna sredstva. V 10c imamo rešitev. Tukaj je zapisano, da bi naj imeli brezplačna nadomestila za električni sektor. Raje bi morda rekli, dajmo več sredstev skladu za modernizacijo in bi potem državam vzhodne in srednje Evrope omogočili napredek, inovacije, brez plačne dodelitve pa bi morda nekatere že obstoječe strukture preveč razširilo. In potem še zadnja točka, tudi to je dejal gospod Grote, dodelitev, ciljna usmerjenost sredstva je zelo pomembna znotraj ETS. Tukaj gre za torej, instrument za varstvo podnebja, ne pa za instrument za krpanje luken. In to moramo v končnem besedilu zapisati bolj izredno, kot je to zapisano sedaj. Hvala. Poc. Hvala, gospod Poc. Upanak se cedo, eh, děkuju panu spravodu. Ja, ne, ne, hvala, gospod predsednik. Torej sam se zahvaljujem poročevalcu za ne, odlično upravljeno delo. to je prejem poskus eh, tega, da poskušamo popraviti sistem in upam, da čez 3, 4, 5 let ne bomo spet tu se pogovarjali o tem, kako izboljšati ta sistem. Če se bo to zgodilo, potem upam, da bomo sprejeli zares eh, dobre in odločilne rešitve. Imamo par vprašanj glede naprimer faktora, faktore linearnega znižanja. Podal se je predlog, da bi se ta faktor revidiral, ampak sprašujem se, če je to zares to, kar želimo. Predlagali smo nižji faktor, samo zato, da bi bil sprejet, kljub temu, da se točno zavedamo, da ta raven faktore ni dovolj dobro, zato da bi dosegli dolgoročne cilje na področju zniževanja CO2. 2,4 bi potrebovali, ne pa 2,2. Ampak predlagali smo revizijo čez 4-6 eh, let. Industrija namreč potrebuje stabilnost in pa predvidljivost. Ne pa da pač zdaj rečemo, zadeva je zdaj taka do nadaljnega, do naslednje revizije. To ni dobro. Glede licitacij. 57 odstotkov je zdaj bilo določeno in zanima me, kako je komisija prišla do te številke. Po izračunih, ki sem jih videl, je pač moč trditi, da je 59 eh, odstotkov morda boljša številka ali pa celo 52 odstotkov. Zakaj, zakaj ravno 57? Zakaj ta številka, odkot ste jo dobili? To je prvo vprašanje, potem drugo vprašanje. Morda bi bilo, je, eh, morda bi bilo dobro, če bi bilo možnost revidirati to številka. Glede benchmarkov, primerjalnih vrednosti, pa menim, da je zelo težko upoštevati CCS za določene države članice. Je to namreč predrago. Naša gospodarstva se namreč razlikujejo, upam, da se tega zavedamo. Uh, za nekatere države članice pa geološko gledano to ni izvedljivo. Pač teh eh, pogojev, da um, bi zgradile to vrstne obrate za CCC, nimajo. In to zna biti zares nepravično. Žal mi je tudi, da se gozdarstvo sploh ne omenja v predlogu. Gozdovi so neke vrste ponor, oglika, to je veliko cenejša rešitev v primerjavi z nekaterimi drugimi potem um, prenes, prenos dovolilnic na inštrument za stabilnost uh, trga. To je sicer ok, ampak uh, MSR je inštrument, ki je bil predmet zelo krkega političnega dogovora. In morda ta prenos ne bi zagotovil pozitivnih rezultatov. Tako da se sprašujem, če bi bil ta prenos uh, dober za sistem. Uh, Potem sklad za inovacije. Menim, da ni dobra ideja to, da bi odstranili eh, geografsko ravnotežje iz te razprave, kot je to predlagala komisija. Če se bomo odločili za to vrstno rešitev, pa se moramo zavedati to, kar se je, tega, kar se je zgodilo v evropski zgodovini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 Prav kot prvo se zahvaljujem gospodu Dankanu, ki je zares trdo delal, da je pripravil ta osnutek poročila glede sistema ETS. Ta njegov rezultat sprejemam z previdnim zadovoljstvom, tako rekoč. Zadovoljni smo, da je koeficient za znižanje emisij ostal nespremenjen, ker za koeficient, ki je bil sprejet leta 2014 in ki je degresivne narave, V trenutni obliki to pomeni, da smo v Evropski uniji preveč ambiciozni glede um, varstva narave. Te zahteve so namreč velik, velik izziv za evropsko gospodarstvo in gotovo uh, jih ne bi smeli višati. V tem osnutku najdemo tudi možnost, da se ta koeficient zviša po letu 2023, potem, ko pač vse, vse, eh, vsi deležniki revidirajo dogovor iz Pariza. To bi lahko bilo upravičeno samo pod pogojem, da vse države onesnaževalke, da se pač vsi strinjajo glede pristopa, če ne, bi znali škodovati konkurenčnosti našega gospodarstva. Že samo dejstvo, da se je pariški dogovor podpisal, še ne pomeni, da bodo vse podpisnice zares nekaj aktivno storile za to, da bi zavarovale okolje. Zadovoljna sem, da je poročevalec izpostavil, da moramo v Evropi zavarovati industrijo. Gospod Duncan podarja eh, tudi, da je treba resno imati to grožnjo uhajanja VOCO2 v vseh sektorjih gospodarstva. Prav tako izpostavlja, da so ti sektori tudi obrati za uh, uh, ogrevanje nekaj, kar bi morali uh, podpreti in, in pomagati. V drugih sektorjih pa neka radikalna izboljšava očinkovitosti ni možna, naprimer jeklarstvo. Tam je to zelo, zelo malo verjetno, prav tako imamo tu um, druge industrijske sektore, naprimer proizvodna gnojil, kjer se proizvede zares veliko CO2 in uh, eh, z dovolj sem ugotavljam, da je vrčevalec predlagal neko raven koeficienta, ki je lažje dosegljiva in sicer, da bi imeli nicela 3 in ne nicela 2, kot je predlagala komisija. Veliko bolje pa bi bilo, če bi te indikatorje in koeficiente zastavili na malce bolj realističen način. Drugi predlogi glede drugih sektorjev, ki so ki bodo zares prizadeti zaradi evropske podnebne politike, um, pa se nam zdijo pač dobri, ta obesedilo, ki pokriva te sektore, je dobro. Naprimer, možnost, da diferenciramo število dodeljenih dovolilnic, glede na to, eh, kako velik potencial za ohajanje vera v CO2 obstaja v določenem sektorju in pa tudi mehanizem za fleksibilnost, ki bo omogočil zdeljevanje dodatnih pravic določenemu industrijskemu sektorju, pa se mi zdi problematičen. Zadovoljna pa sem, da je poročevalec eh, sprejel dobro stališče glede mehanizma za kompenzacije. Rešitve, ki se je predlaga, je ta, da bi pokrili države žalice, katerih BDP je nižji od 60 odstotkov poprečja Evropske unije, ki, kjer bo nastala velika škoda, velik primankljaj zaradi evropskih podnebnih, sek, zaradi evropskih podnebnih eh, politik. To pa ni dovolj predlogi Evropske komisije ne morejo posebej kompenzirati za stroške, ki bodo nastali zaradi izvajanja Evropske podnebne politike. Se pa kljub samo strinjam, da gremo vsaj v pravo smer, ki jo je predlagal poročevalec. V nasprotju so prejšnjimi predlogi, ki jih je podala Evropska komisija. Gospod Duncan je predlagal, da bi znatno znižali upravljanje mehanizmov glede kompenzacij. Predlagal je, da bi morali znižati vlogo določenih akterjev. Prav tako pozdravljam njegov predlog glede spremembe pragov, ki se nanašajo na zavezujoč, na to obveznost za javne razpise v določenih industrijah. Prav tako je treba preučiti zahteve glede transferja tehnologij in fleksibilnosti glede financiranja v naslednjem obdobju. Javni razpisi po mojem mnenju niso potrebni in mislim, da bi morali omogočiti, da se investicijski programi lažje izvajajo. Prav tako posem podpiram predlog, v skladu s katerim bi ukrepi finančne podpore pod mehanizmom za kompenzacijo ehm, nekaj, kar mora biti posem transparentno. To mora biti pod nadzorom javnih organov. Prav tako smo zadovoljni s predlogi za administrativno poenostavitev in z možnostjo, da bi izključili najmanjše obrate. Gospod Duncan je skratka predlagal neko usmeritev, s pomočjo katere bomo lahko zagotovili, da bo sistem postal malce bolj realističen. Hvala. Hvala, gospod Florence. Äh, Hvala lepa. Kolega Duncan je začel razpravo z vprašanjem četrtek, da ali ne. No, na to se pa moramo odzvati. Kaj ti tako enostavno pa to ne gre? Zelo sem za to, da ostanete v EU, zelo se zauzemam za to in zelo se zauzemam za to, da bi kolega Duncan še naprej bil poročevalec. Vendar pa, če nekdo po tako obsežnem postopku četrtek reče ne, bo pa občutil mojo doslednost. Ne želim pa res torej sprožiti razprave s tem, vendar pa to je moje osebno mnenje, to ni mnenje LS. Če po tej razpravi, ki jo vodimo že nekaj let, slišimo ne, potem ne bo dovolj, da poročilo spreme neka, nekdo drug iz politične skupine, potem mora potem politična skupina razmisliti, ali boste v petek naročili tovornjak za selitve. Torej, res, da ali ne, boste ostali ali ne, kakorkoli že, tega ne spremem, da boste tako, kar, kar tako predali poročevalsko vlogo. Tu bom ustrajal. Seveda, potem obstajajo argumenti, da je to potrebno storiti, vendar pa. Tako, toliko časa se že lotevamo tega, da je potrebno nadaljevati, drugače pa naročite tovornjak za selitev. Thank you very much, but we have time. Najlepša hvala, mislim, da dovolj časa, da te zadeve obravnavamo. Gospod Leinen. Ja, eh, hoffen mal, da se möbelwagen nicht kommen muss. Ja, upajmo, da tovornjaka ne bomo potrebovali in da bomo po običajnem postopku lahko nadaljevali z našo politiko. upamo, da bo gospod Duncan nadaljeval s tem. Vemo, koliko napora in prizadevanja je bilo potrebnih v zadnjih tednih in mesecih, da smo prisluhnili vsem. Mislim, da se vsi strinjate z mano, da je politika varovanja podnebja v EU nekaj, kar mora biti verodostojno in morajo biti tudi naši instrumenti verodostojni. Kar se tiče ETS-a, pa v tretji fazi žal ni bilo tako, ni izpolnjeval svojih ciljev in zato je reforma potrebna. Moramo okrepiti ta sistem, podati vzpodbude za izogib sproščanja emisij in narediti vse skupaj bolj zanesljivo tudi za prizadete sektore. Mislim, da imamo veliko možnosti, da naredimo vse skupaj bolj učinkovito. Vse se začne z ambicijami. 40 odstotkov, vsaj 40 odstotno znižanje emisij smo obljubili, torej ETS mora prispevati svoj delež da bomo torej prišli vsaj na 40 odstotno znižanje. Pri linearnem faktorju za znižanje bi morali iti više. Peter Lize je dejal, da poleg ETS-a imamo še druge sektore, ki morajo prispevati svoje. Strinam se, potrebno bo doseči ravnovesje. ETS in tisto, kar gre prekarni za je to to. Promet je sektor z rastočimi emisijami. To vemo. Zato smo si želeli že od nekdaj vključevati letalski promet, sedaj pa tudi ladijski. In potem tudi razprava, zakaj ne bi vključili tudi cestnega prometa. Želo enostavno bi bilo zajeti gorivo. To seveda potem tudi zajeti v to dodati pristojbine. No, odločitev je bila drugačna. Ampak pomankljivost, da zajemamo samo industrijo VTS e in ne tudi prometa z gorivi in stavb um, zaradi gretja, je bila napačna. To bi bilo enostavno storiti. V prihodnje moramo pomisliti na to, da bi ETS zajel tudi druge sektore z reformo nam ne bo uspelo zajeti prometa. Sem pa tudi zato, da bi imeli bolj natančno dodelitev brezplačnih, nadom, eh, brezplačnih dovolilnic. Ne sme biti tako, da bi vsak, ki si to želi, kar dobil brezplačne dovolilnice. To mora biti omejeno na tiste sektore, ki to potrebujejo, ki so pod eh, pritiskom konkurence in tukaj moramo potem razmisliti, koliko stopen bomo imeli. Večstopenski pristop je morda ena od možnosti, kako upoštevati različno intenziteto konkurenčnosti evropske industrije. Pri primerjalnih kriterijih bi morali imeti tudi končno razporeditev po stopnjah, morda bi začeli z 0,3, potem pa šli više kot 1,5 kajti različni obrati in sektori imajo tudi različne potrebe. Veliko dogodkom sem prisotvoval, potrebujemo torej ustrezno tehnologijo, to je pri jeklu, pri cementu, pri ne železnih, ne tistih sektorjih, ki ne uporabljajo železa. Torej, sposod potrebujemo to in kako bomo potem ta skok, preskok dosegli, to bo stalo precej. In želim si, da bi imeli več sredstev za sklad za inovacije, kajti zaenkrat sredstev ni dovolj. FC mora tudi pomagati. Potrebujemo torej svežen za razvoj prototipov v komercialne namene. To bo torej revolucionarni preskok v različnih industrijskih panogah in videti moramo, koliko bi lahko temu prispevala tudi sredstva iz ETS. Pomisliti moramo tudi na socialni vidik. Potrebujemo sklad za ustrezen prehod, pravičen prehod. To bi bil znak za mesta, regije, za ljudi, ki so prizadeti, da jih ne bomo pustili same, da jim bomo pomagali. Vložili smo kar nekaj, bomo kar nekaj predlogov sprememb in upamo, da bomo na sestankih s poročevalci v senci dosegli večje večine, kot do sedaj ne smemo potrditi tega, da se je zrahlo, tesno večino, kajti vemo, da torej svet želi vse skupaj še nekoliko omiliti. Tako da moramo poskušati doseči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 Zavedam se, da ima pač vsak izmed nas eh, svoj pogled na ta vprašanja in opažamo določene grožnje, ki so povezane s eh, temi predlogi. Zlasti to velja za tiste države, ki so zares izpostavljene nevarnostim, zato ker njihova gospodarstva temeljijo na rabi, na primer, premoga hkrati pa je ta proces prehoda na druge tehnološke rešitve zelo dolg. Veliko denarja moramo ložiti to, veliko a, sredstev za modernizacijo. Bi potrebovali, želel pa bi izpostaviti tudi to, da imamo določene sektore, ki ima zelo kjer uporablja zelo moderno tehnologijo, ampak ne ustvarja misli samo zaradi goriva, ki se tam uporablja. Obstajajo namreč določeni kemični procesi, ki v veliki meri prispevajo k nastanku emisij iz teh industrij. Ampak to so reverzibilni procesi po sami naravi, Tako da mislim, da bi lahko nekako morali znižiti pričakovanja, ki jih imamo vizaviti sektore, zato da bi se izognili uhajanju virov CO2. Da pa še na tem. V tistih državah, kjer so zime dolge, je industrija ogrevanja stanovanj zelo pomembna. Imamo namreč številne vire ogrevanja, ki so nizkooglični, tako rekoč, v številnih državah in v številnih mestih. Imamo pa določene toplarne, ki bi lahko pravzaprav odstranili večji del teh emisij, če bomo primerno podprli ta sektor. Na ta način bi lahko razširili eh, skupino njihovih odmejal, odjemalcev, tako da jim opažamo zelo pozitivne trende. Imamo številne toplarne, občinske toplarne, ki jih ITS e pokriva. Tako da bi morali preučiti mehanizme, ki bodo potrošnika spodbudili k temu, da eh, se začnejo ogrevati iz organiziranih eh, občinskih tovarn, zlasti oziroma iz, iz eh, občinskih toplarn, zlasti v velikih mestih. Prav tako bi lahko v teh toplanah morda zagotavljali tako toploto kot elektriko. To je ogromen neizkoriščen eh, potencial. Po zračunih, ki smo jih upravili na Polskem, je sektor ogrevanja, ukolikor dobi primerno podporo, bi lahko zagotovil 6 do 7 megavatov energije pod pogojem, da Eh, dobi sredstva iz eh, sklada za modernizacijo. Na ta način ne bodo proizvajali samo toplote, ampak eh, tako toploto kot elektriko. In to vrstne projekte bi morali upoštevati tudi v tej novi arhitekturi za ITS. To, upošte, to omenjam, zato ker so številni kolegi omenili danes sklad za modernizacijo in njegovo uporabo. Po eni strani govorimo to, da bi pač vsaj deloma vključili sektor, ki trenutno ni v sistemu ETS. Prav tako pa bi na ta način zagotovili večjo učinkovitost, da bi združili proizvodnjo toplote in elektrike. Potem pa to je še ena tema, ki je, nisem, ki je, ki je še niso omenili danes v razpravi. Gre za potencial za biološko absorpcijo. Omenjena je bila tehnologija CCRS, ki pa je izjemno draga. Po drugi strani pa imamo ogromen potencial predstavljenega politika, ki je zelo napredna že v številnih evropskih eh, državah, gre za politiko pogozdovanja. Novi gozdovi imajo namreč velik potencial za absorpcijo CO2 -ja in tudi to bi morali upoštevati. To je en izmed eh, sklepov pariške konference, tako da bi morali tudi mi omeniti uh, tukaj predsetitev, ki jo gozdovi ima za absorpcijo CO2. Na ta način bi znižali um, stopnjo emisij. Tudi prst zemlja ima velik potencial na tem področju, vedno je to občutljivo vprašanje, ampak če bi preučili še to, bi morda lahko spodbudili to, da bi promovirali tiste tehnologijo v kmetijstvu, ki zagotavljajo, da organske snovi ostajajo v zemlji. Industrijsko kmetovanje včasih namreč pripelje do prevelikega uhajanja tovrstnih snovi, organskih snovi iz prsti. Vem, da ta postopek vsekakor ni preprost, zavedam se, da eh, je že v preteklosti prišlo do poskusov, da bi tudi to upoštevali, ampak v večini primerov smo preučevali primere eh, prsti, ki je bila uporabljena za industrijske namene, ampak samo kmetijstvo mislim, da ima velik potencial. Thank you very much. And now Mr. Danten. Gospodnata. Hvala lepa, predsednik. Sveda podpiram stališča koordinatorja skupine, ki ji pripadam, bi pa rad še dvoje podaril. Kot prvo, obžalujem to, da je bil uveden ta pristop po kosih, kajti mislim, da to ne poštiva brezplačnih kuponov za nekatere sektore. To bo sedaj šlo 100 odstotkov na 50 odstotkov vseh dovoljenic in tukaj smo v situaciji, ko pri zniževanju toplogrednih izpustov in pa pri konkurenci na mednarodni ravni se situacija ni zelo spremenila. Zato mislim, da to pomeni tveganje za manjšo konkurenčnost naše industrije naprav globalni industriji. Pa še nekaj bi rad omenil, nekaj, kar ni jasno omenjeno v dokumentu, torej koliko toplote se um, torej, izpušča tukaj se zdi, da eh, želi komisija uvesti element biomase. Tukaj ni zadosti dovolilnic in torej tukaj bi želeli biomaso za industrijo in to bi lahko potem omogočilo tudi cilje ETS, kajti toplogredni spusti iz biomase niso vključeni v našo schemo. Ta ukrep pa se mi ne zdi primeren za velike industrijske obrate, kajti to bi pomenilo tudi um, velike količine biomase, naprimer les predvsem v prvi vrsti. Uh, To je morda rešitev za MSP, ampak ni pa to dobra rešitev za velike gospodarske obrate in industrije. Mislim, da je treba še razmisliti o kriterijih trajnosti pri biomasi in to moramo tudi prikrojiti glede na lokalne razpoložljive vire. Uporaba biomase ne sme biti bolj škodljiva za izpuste toplogrednih plinov, kot pa sam plin. Um, transport biomase več kilometrov skupaj, to je zelo um, velik vir izpustov oglika. Hvala. Thank you very much. Now, Miss Evi. Hvala, gospa Evi. Grazie, presidente. Mi spiace essere arrivata tardi e non ho... Hvala, predsednik. Se prečujem, ker sem zamotila. Nisem slišala predstavitve gospoda Dankara, ampak vseeno pa sem želela podati naše prve pripombe. No, vseeno, zelo cenim njegovo delo in to pobudo, torej, da se organizira tudi tehnična srečanja. Tukaj se gleda na levo, namreč se gledala kolega. Zelo cenim ta prvi predlog, da se eh, poveča ta faktor linearnega zniževanja, ampak nekaj bi pa radi še podarili. Se zavedamo tega, da LRF 2,2 odstotka ni ravno zadosti, komaj da zadosti, zato da bi omogočili um, ta cilj 40 odstotkov znižena do leta 2040, prav tako do leta 2050 ne bo tega 50 odstotnega znižanja izpustov. In to je vse nujno če se želimo držati svojih zavez. Zato moramo biti bolj pogumni pri teh stvarih in bomo poskušali to izboljšati tudi s našimi predlogi sprememb. Potem še naprej, to, da bi razširili in podaljšali te zgornje meje za majhne prosvajalce. torej 50 eh, tisoč ton na leto. S tem se ne strinjamo potem tudi uhajanje oglika, torej selitev oglika v tujino. Eh, glede na nekatere študije se ne zdi verjetno, da eh, tudi če je torej cena 50 do 60 evrov na tono, da mislim, da še vedno bo prišlo do velikih fluktuacij glede na trenutno stanje. Zato se ne strinjamo s tem ohlapnim ukrepom, lahko pa podpremo pregled odstotkov, glede tega, da se sproži revizija dodelitev nadomestil sploh zato, da bi preprečili pretirano visoke dohodke. Potem pa še sklad za inovacije, tukaj se lahko s tem strinjamo, v celoti podpiramo ta sklad, kajti zdi se nam, da samo z inovacijami in pa z dejanskim zniževanjem emisij lahko zmanjšamo pritisk na okolje. Ne pa, da samo plačujemo za dovoljnice, za izpuste. Potem naprej. Sredstva moramo porobiti za podporo najboljšim tehnologijam, za podporo tehnologij, ki naprimer proizvajajo obnovljivo energijo. Potem CCS, zato nismo, nismo zato pobudo za skrenovanje skladiščnega oglika. Potem še naprej dodeljevanje sredstev um, za te tehnologije in mehanizme, kjer bi preprečevali izpuste energije tukaj imamo nekaj dvomov. Želimo, da bi direktiva dejansko spoštovala svoje cilje, torej da se znižuje izpuste toplogrednih plinov. To je glavni cilj. To je prvi bistveni cilj. In bomo poskušali tudi vložiti predloge sprememb, tako da bomo eh, direktivo umestili v pravo širšo sliko. Kajti kot rečeno, ta sistem ne deluje, ni učinkovit in smotran in mislim, da tudi povzroča veliko špekulacij in pa goljufi. Zato moramo zagotoviti to, da bo instrument dobro deloval. Ampak na vsak način pa moramo biti zelo pogumni pri svojem delu in ambiciozni, če ne, pač ne bomo izpolnili naših ciljev. Hvala. Preden dam besedo komisiji, pa še nekaj. Danes nekaterih kolegov ni. Zato, ker se emis odpor tudi sestaja. Nekateri so poročevalci tam odporu in so tudi eh, pristojni za nekatere stvari tukaj, ampak pač ne morajo biti na dveh koncih skupaj. Sedaj pa. Emis, pravi predsednik, je ta odbor. Eh, komisija, prosim. Thank, thank you, Mr. Chairman, and the commission, on behalf of the Commission hvala imenu komisije. Bi se rad zahvalil pročevalcu Duncanu za to poročilo in pa za to, ker se je posvetoval številmi kolegi v zadnjih mesecih. Mislim, da vidimo, da je to sodelovanje zelo dobro, vidimo, da je to vse skozi potekalo. Zelo pozdravljamo to poročilo in vse te ideje, ki ste jih predstavili poslanci, predlog komisije, kot je bilo rečeno. Gledajte, mi smo to predstavili parlamentu že pred lanskim poletjem. Tukaj gre predvsem za to, da se uveljavi um, oktobrske sklepe iz leta 2014. Naš komisija je bila zelo jasna, torej, če so zakladajalci želijo kaj izboljšati v tem predlogu, potem lahko pogledamo, kako to mogoče storiti. To se lahko zgodi, torej, ampak podlaga za to pa je naš predlog, ki je v skladu z temi sklepi Evropskega sveta iz uh, oktobra 2014. Pa še nekaj bi rad podaril. Ehm, številni ste omenili pomen pariškega sporazuma EDS, torej ni edini instrument, ki se tukaj omenja. Komisija je predlagala v petek lanski teden ali prejšnji pet teden ali pa dva tedna nazaj um, v petek torej ratifikacijo um, za pariški sporazum in upam, da bo to čim prej sprejeto. Prav tako tudi delamo na tem, kar so številni omenili, Namreč eh, to, kako bi si delili breme in pa tudi za to, kako se čim manj uporablja eh, zemljišča oziroma eh, da se ustrezno uporablja tudi gozdove in gozdarstva. Torej upam, da bomo to čim prej zaključili. Potem pa rad še komentiral par stvari, ki ste jih danes omenili. Nekatera vprašanja so bila namenjena nam. Kot prvo glede Pariza, glede vredostojnosti evropskih politik. Zelo pomembno je, da vzpostavimo evropski sistem za izpuste eh, in to dobro, kajti Kitajska, Koreja in drugi pripravljajo podobne predloge in vse skozi spremljajo naš pristop. In zato je naša reforma zelo, zelo pomembna. Komisija se strinja s tem, da si moramo vzeti za dosti časa, da to res v redu naredimo. Potem te zgorne meje, to je bilo tudi omenjeno kot zelo pomembno področje in komisija je to predlagala na takšen način, da se je upošteva dejanske podatke, tako da bomo dali ustrezne eh, dejavnike za 10 odstotkov najbolj učinkovitih obratov, tudi Evropski svet je to omenil. Potem še nekaj, kar je zelo pomembno, to, kar se tukaj odloča v postopku, so odločena, ne pa preko komitoloških postopkov, eh, ko gre za glavne elemente. In sicer, zdi se nam zelo zanimivo, torej, ehm, to, kar je predlagal pročevalec, namreč, da bi imeli dodatne meje in nivoje, ampak še vedno pa, da se pošteva arhitektura komisije, torej da se pošteva dejanske podatke, ko vidimo, koliko um, so sektori izboljšali svojo učinkovitost. Potem drugi element, ki bi rad podaril, uh, te prebojne tehnologije in pa pomen inovativnosti ter financiranja inovativnosti. Pomembno je, da se te tehnologije uveljavijo na trgu um, torej, da ne gre samo za raziskave, um, ampak da gre tudi za prakso. Moramo to spraviti v prakso, zato se strinjamo s tem, da moramo temu posvetiti več pozornosti. Potem majhni onesnaževalci, predlog komisije je predlagal to, da bi imeli novo opt-out možnost za majhne onesnaževalce, se strinjamo s temi pomisleki poslancev glede izogibanja upravnemu bremenu in da treba doseči pravo ravnoteže in zanimanjem gledamo tudi to vprašanje. Potem pa še zadnja stvar, ki bi rad omenil, uporaba prihodkov. Trenutno so države članice poročale komisiji o tem, da uporabljajo okoli 90 odstotkov vseh prihodkov iz dražb um, za boj proti podnebnim spremembam uh, in za prilagoditev podnebnim spremembam. To um, sedaj poteka v nezavezujoči zakonodaji, torej da je treba uporabiti prihodke na takšen način za boj proti podnebnim spremembam. Uh, Eh, lanski julij je komisija predlagala eh, predlog, torej, da bi te prihodke iz dražbe tudi financirali za prehod na novo gospodarstvo. Ta prehod potrebujemo, tudi komisija to izpostavila. Potem še nekaj vprašanj. Gospod Poc je vprašal o tem, kako smo prišli do te številke 57 odstotkov. Glede, glede časovnice, ne bi šel tukaj v podrobnosti, ampak glede, komisija se je odzvala na um, vprašanja držav članic pisno glede teh informacij o 57 odstotkih, kako smo to dejansko izračunali. Drugi so tudi pošiljali določene dokumente glede drugih načinov kalkulacije, izračunavanja teh eh, podatkov in se bom posvetoval s kolegi o tem, tako da bomo videli, kako smo prišli do takšnega izračuna in kako smo to posredovali država članica. Prav tako ste omenili tudi pomen gozdarstva. Tukaj se komisija strinja, da so vsi sektori zelo pomembni, vsi morajo prispevati k boju proti podnebnim spremembam. Ta vidik je tudi omenjen v našem ratifikacijskem predlogu za Pariz, torej to velja za vse gospodarske sektore. Potem samo gospodarstvo eh, in gozdarstvo. Tukaj bomo pred poletjem upam, da pripravili predlog za uporabljanje zemljišče pa gozdarstva v Pariz EU zavezah za zniževanje izpustov. Tukaj bomo pogledali tudi biomaso, še eno vprašanje, ki ste ga danes omenili tukaj. Potem um, individualna toplota oziroma uh, ogrevanje posameznikov in v mestih. Tukaj se komisija strinja, uh, sistem za misije ne more rešiti vseh problemov v zvezi z podnebnimi spremembami. Prav je, da ste omenili tudi vlogo finančnih mehanizmov za to, kako se torej tudi um, lotimo tega problema uh, ogrevanja nadaljavo. Ampak torej, zakonodaja za delitev bremena bo zelo pomembna, kajti države bodo predstavljale politike za zmanjševanje izpustov tudi zunaj ETS scheme, torej naprimer nekateri uh, predlogi glede um, hiš in ogrevanja v hišah. Potem poročevalci predlagajo tudi klauzulo o pregledu, tukaj se komisija strinja. Uh, Namreč moramo tudi pročiti ta vprašanja, glede pregleda eh, tudi po Parizu in bomo tudi to pročevali v kontekstu drugih podobnih zakonodarnih aktov, tudi tistih, ki bomo še predstavili pred poletjem. Hvala. Hvala. Ponavadi po komisiji damo besedo poročevalcu, da zaključi z razpravo. Ampak, torej, kolega, ki je bil vprašan, na eh, IMAS-u, torej MAS pa želi besedo tokrat še pred poročevalcem. Hvala lepa, se vprašujem, ker sem um, torej, um, zamudil, sem moral biti še na drugem odboru glede financiranja. Torej, um, hvala lepa za besedo. Ja, to je zelo pomembna razprava in sedaj v bistvu se sploh ne bi odzival na to, kar je bilo rečeno. Uh, bom poskusil, sicer nisem slišal, kaj so povedali kolega, ampak približa se mi zdi, kaj se je tukaj dogajalo, kaj gospod Duncan želi predlagati. Najprej glede strategije gospoda Duncana, prva pripomba. Pravi, ja, to bolj ali manj pričakujem, um, to bomo približno eh, imeli kot končni rezultat. No, gledajte, to je zelo nevarna strategija, kajti vsi vemo, da osnova za poročilo Envi je vedno potem tudi podlaga za to, da industrija potem vedno želi razvodeneti naše predloge. In potem gremo naprej na plenarno zasedanje iz odbora in potem gremo pa naprej na svet. Še nikoli se ni zgodilo tako. In vi um, nekaj predložite v potem to končni predlog za dogovarjanje s svetom. Ne, gledajte, če gospod Dankaj misli, da bo to v bistvu podlaga za končni dogovor, ne, to mislim, da je zelo napačna taktika, kajti na koncu v bistvu. Eh, končna rešitev parlamenta razvodenela glede na naš predlog odpora. To je, mislim, da strateška napaka, gospoda Dankara. Potem bi rad razložil, zakaj tukaj govorimo o poročilu brez ambicije. Gospod Duncan je vedno zelo ponosen na um, svoje trone ambicije. Kot pravi, pravi takole, ja, gledajte, glede peseška, moramo pogledati te politike, ki se prekrivajo. Kaj tukaj misli? uspešne politike, kot naprimer obnovljive um, energije um, in direktive v zvezi s tem, to se ne sme zgoditi, ker te obnovljive energije potem preveč znižujejo izpuste, pravi. Torej, uspešna politika uh, mora biti uh, zavržena, nesprejeta zaradi delovanja ETS. To je napačen pristop pri teh vprašanjih. Če želite bolj ambiciozne stvari in torej bolj funkcionalno ETS, potem ne morete gledati politik, ki se prekrivajo. Treba je pogledati eh, boljše zgornje meje v okviru ETS. Tako bi to moralo delovati na trgu. Potem druga stvar, kjer um, eh, ustrajate. Pravite, države lahko potem vedno tudi umaknejo te presežne dovoljnice. Pravite, lahko, mej, mej, lahko. To ne pomeni, da je to nujno. To je samo fakultativno mogoče. Vedno rečemo, ja, vse je lepo, ampak to ne bo ničesar povzročilo. Ker ti veliko stvari lahko države storijo, ampak ne storijo, ne storijo v praksi. Zato to ni um, neka stvar, ki bo gotova, ampak je to samo neka lepa fraza. Potem pa še ta pregled stanja, morda lahko to poznaje, pregledamo zaradi Pariza in tako dalje, potem govori o um, letu 2023. Ja, to je pa še poznaje. Še toliko več predlaganja. Vemo, kaj bo takrat industrija rekla. Glede, ne smete spremenjati pravil um, tekom igre. In igra seveda je vedno tukaj, vedno traja ta igra, torej nikoli ne moramo spremenjati pravil. Potem leta 2023 bomo pregledali stanje, ampak gledajte, vas tukaj ne bo več tukaj, gospodanka, morda bo to že potem četrtko jasno, da vas ne bo več tukaj, ampak gledajte, to bo potem pomenila razprava za prihodnost. Um, vi boste to samo preložili za naprej in ti kolegi se bodo potem lotili istih lobijo, kot so sedaj že tukaj. Sedaj je pravi čas za ukrepanje, sedaj moramo govoriti o naših ambicijah. To je tukaj na kocki. Potem naprej bi pa nekaj vendarle predlagal. Kaj ti je? Očitno so LSV in pa IKR dosegli nekakšen dogovor, da če govorimo o teh zgornjih mejah, da potem moramo priti na dejanske misije. Ja, v redu če so dejanske emisije tako zelo pomembne, potem pa začnemo z osnovnim scenarijem za leto 2021 na podlagi dejanskih emisij do leta 2021, ne pa starih emisij leta 2015, kajti vemo, da Evropa do leta 2021 to že sedaj v bistvu 27 odstotkov um, znižuje emisije, ki niso bile zahtevene. Samo 20 odstotkov je bilo zahtevano, torej mi zagotavljamo še več. Torej, če so že dejanske emisije tako zelo pomembne, potem moramo osnovni scenarij na to prilagoditi. Potem lahko tudi govorimo o teh zgornjih majah, glede dejanskih emisij. Ampak gledajte, pri osnovnem scenariju o tem ne govorimo, pri zgornjih majah pa ja. Zato pričakujem več doslednost, doslednosti od gospoda Dankana in potem pričakujem, da bo tudi spremenil ta osnovni scenarij in potem um, lahko ETS začnemo um, eh, z te točke. Potem uh, ta faktor linearnega zniževanja. Kot prav gospod Duncan verjetno pravi, takšna večina, gledajte, mislim, da je to bolj mogoče, torej lahko zvišamo ta faktor. Tudi v svetu včeraj je veliko držav to dejalo, torej ta faktor linearnega zniževanja mora biti povišan, gospod Duncan. Torej, ali boste um, pomagali pri tej razpravi ali pa boste ubili to razpravo, preden se sploh dejansko začne. Mi kot odpor in mi se moramo zauzemati za to razpravo in gledajte, tako da boste vsi vedeli, kaj se zdaj dogaja s tem faktorem. 2,2, eh, ta predlog, to ne bo niti predstavilo eh, možnosti, da bi naprimer 2050 prišli v evropsko gospodarstvo na minus 80 odstotkov. Niti eh, na nižjo raven tega scenarija za dve stopini manj niti to ne bo šlo. Potem sploh ne potrebujem um, ponovnega pregleda leta 2023, že sedaj vem, da to pač ne bo šlo. Pa še nekaj, kar je skroven predlog. Vsaj nekaj poskrbimo. Torej, ta faktor linearnega zniževanja mora biti v skladu z višjo ravnjo tega scenarija za dve stopini več. Potem bo to 2,8. Tukaj ne gre več za 1,5. Tukaj govorimo o višji ravni tega scenarija na dveh stopin več. Um, pa še gledajte, ena tretjina bo v bistvu um, šla nad te dve stopini. O tem tukaj govorimo. Zato to je zelo skromno strani uh, zelenih in tudi drugi bodo potem dejali, ja, uh, bodo nekateri rekli, da smo preveč skromni. Potem naprej, sklad za inovacije. To je res zelo ključno. Ja, seveda, inovativnost je pomembna. Ampak kaj pa gospod Duncan tukaj počne? Kot prvo, 150 milijonov ne dodeljenih dovoljenic, torej premešča v ta sklad. Tukaj je kar nekaj težav. Zakaj? Komisija že uporablja je že uporabila te neuporabljene dovoljenice iz predloga, to bo šlo v uh, eh, NR. In potem poleg tega, um, to se da gospodanka črta, teh 150 milijonov bo šlo v NR, uh, eh, ker to komisija predlaga. In potem še 150 bo pa šlo še enkrat v sklad za inovativnost. Torej dvojno računanje, dvojno upoštevanje teh stvari. To je problem. Potem naprej, zakaj uporabljamo neuporabljene dovoljenice iz prejšnjega obdobja, zakaj to se da uporabljamo za četrto naslednjo fazo to samo um, želi razvodeneti naše cilje. Zakaj to počnemo, če želimo izboljšati ta sklad za inovativnost, ga povišati v redu, ampak z volilnicami iz četrte faze, ne pa iz prejšnje, ne moremo razvodeneti neuporabljenih volilnic iz prejšnje faze. Te treba samo črtati. Te so neuporabljene, se ne uporabljajo in so nepotrebne. V redu, seveda, sklad za inovativnost, ja, ga potrebujemo, ampak um, ga moramo učinkovito uporabljati, ne pa da želimo razvodeneti naše cilje. Potem še zadnje, glede te razobite razprave o tem, ali imamo zadosti dražb um, in pa dovoljnic na dražbah ali ne. Naj bo zelo jasen, če dejansko potrebujemo uh, horizontalni faktor za popravke, če mora se želimo izogniti, potem to pomeni, da sedaj dajemo um, uh, na trg preveč brezplačnih kuponov za tiste sektore, ki jih teh ne potrebujejo. V vašem predlogu, gospod Dankan, še vedno 300 odstotkov brezplačnih kuponov gre tistim sektorjem, ki sploh nima mednarodne konkurence. Glede, brezplačne dovolilnice si mislil, da se to uporablja samo zato, da se pomaga tistim sektorjem, ki imajo težave z mednarodno konkurenco. Torej, da so ponovno konkurenčni. Zakaj potem dajemo te eh, dovolilnice za ston? Tega ne smemo početi. Bolj, ko dajemo te stvari za ston, brez pravih razlogov, bolj se bo pogosto pojavila potreba po, potreba po um, teh horizontalnih faktorjih popravkih in potem ne, ne moramo imeti več brezplačnih dovoljenic, kot pravijo nekateri. Ne, gledajte, te brezplačne dovoljenice morajo biti dodeljene tistim sektorjem, ki dejansko to potrebujo. Industrija, tisti, ki poslušate, gledajte, pogovarjajo se, se s predstavniki različnih sektorjev. Vsi pravijo, vsi potrebujemo več brezplačnih dovoljenic. Vsi to pravijo. Nihče pa ne pravi, ta sektor pa tega ne potrebuje ker tega pač ne počnemo kot industrija. Mi nismo neprijazni do drugih kolegov. Pa gledajte, to je problem. Če, um, Torej, vsi želijo več dovolilni, če nišče ne želi biti neprijazen, potem na koncu imamo lobby. Politiki te lobiste poslušajo in na koncu bodo vsi dobili več teh brezplačnih dovolilnic in potem bomo imeli ta čez uh, sektorski popravni faktor, horizontalni faktor. Torej, mora biti strože. Uh, In morate se zavzeti samo za tiste sektore, ki to dejansko potrebujejo, ne pa da to potem, ko vsi počest dobivajo te brezplačne dovolilnice. To je potem pomenilo ta dejanski um, večplastni pristop, ne pa to, kar sedaj um, predlaga določeni poročvalec v tej sobi. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Duncan, prosim, za konec. Mr. Chairman, thank goodness Bass arrived, otherwise there may have been a... Hvala lepa, še dobro, da je vas prišel, če ne bi bilo tukaj kar preveč harmonije za vse. No, seveda, težko je kritizirati stvari, ki jih niste slišali. Um, zato, ehm, morda se vam nekoliko ponavljam, ampak prosim, opravičite to. Najprej, torej ta prva točka. Ta direktiva o obnovljivi energiji mora biti uspešna in tudi direktiva o učinkovitosti. Nikoli ne bo moj namen, da bi to razvodeneli na nikakršen način sam bi raje nekaj drugega predlagal, torej dovoljenice, um, ki um, so v bistvu potem sproščene, mora biti črtane, tako da bi čim bolj um, zmanjšali te težave, s katerimi se soočamo, torej glede pretiranih dovoljenic. Če so nekatere uh, dovoljenice uspešne, potem nekdo mora ugotoviti, kako uspešne so dejansko in potem moramo ugotoviti, kako vpliva na druge politike. Gospod Belet je prej že govoril o tem, to je omenil, torej te politike, ki se prekrivajo in so interaktivne. Kako so kot videli to, da te politike um, dejansko potem nas vodijo v pravo smer, potem um, to prostovoljno umikanje. Um, ja, bom dejal, da je to mora biti, ne pa fakultativno. Um, lahko to strim ni problema. Glejte, če država članica um, sedaj dejansko podpiše pariški sporazum in zastavite visoke ambicije, potem mora pač izpolniti te obveznosti. Ne more kar, ne vem, um, um, se delati norca naprej. Države članice morajo biti resne in realnost je pač takšna. Če imaš določeno število teh dovoljenj, če si podpisal pariški dogovor, potem. Naprimer, um, gledajte, morate te stvari umakniti uh, in to takoj. Potem bomo lahko dosegli napredek, potem da bodo tudi države dobile soverenost, potem bo tudi subsidijarnost upoštevana. Uh, tako moramo to narediti. In potem bomo videli, katere države so dejansko ambiciozne in katere so samo podpisale samo zato, da bi se delali norca, torej, ker so bili nekoliko na pol pijani v Parizu. Če bomo to uspeli doseči, potem bomo dejansko nekaj dosegli. Potem ta pregled leta 2023, ja, prav imate, če bomo čakali do leta 2023, potem bo to prepozno. Zato moramo sedaj začeti. Že prej sem to dejal. Že prej. Torej, ko bomo prišli do leta 2023, potem bomo dejansko začeli z ukrepi. Ne končali, ampak bomo začeli z temi ukrepi moja ambicija tukaj je, da si pogledamo um, eh, volumen, ne pa linearno zaževanje, torej količino v celoti si moramo pogledati. Če bomo znižali to, um, ta volumen, potem lahko začnemo um, s tem trgom. Pa še nekaj, gospod predsednik, imam tukaj manjšo težavo, moram reči, um, moram še enkrat to podariti v svojih um, pripombah. Sam imam tudi um, svoj govor, je na spletni strani, lahko ga preberete, če želite, lahko bo to komu koristilo. Potem Glejte, seveda, višji faktor linearnega znižanja, nisem proti temu, zato mislim, da moramo to pogledati v okviru pariških dogovorov. In um, torej, ja, lahko tudi predlagam ta faktor linearnega znižanja 2,4 odstotka, če bo to dejansko uh, pametna ideja um, tudi za vas. Mislim pa, da lahko dosežemo svoje ambicije, ne da bi šli v to smer. Potem še ta osnovni scenarij. Ja, seveda, lahko to pogledamo. Um, ni problema za mene neuporabljene dovoljnice, mislim, da um, bi to lahko dali ta sklad za inovativnost, eh, ne pa tisti prejšnji sklad, ampak lahko se o tem še pogovarjamo. Potem še druge stvari. Um, torej, tukaj je bilo kar veliko pripomp, veliko koristnih pripomp smo slišali in um, bom vse to vzel na znanje vaše pripombe, kolege, kajti mislim, da lahko dosežemo soglase in mislim, da lahko tudi dosežemo tisto, kar smo si zastavili. Potem naprej, torej ta um, pot potovanja, moramo torej kam iti. Mislim, da moramo sprejeti pariški sporozum. Mislim, da potrebujemo našo um, ETS v drugačni obliki, torej tudi, da poštemo volumen. Komisija je drugače to predlagala. Mislim pa, da lahko dosežemo napredek. Če želimo torej sprejeti ta višji faktor linearnega zaževanja in če bomo to lahko podprli, potem bomo to storili. Tukaj ne bom, ne vem, stal kot uh, zagovornik uh, gotovosti. Ne, tukaj sem kot posameznik, ki um, želi tukaj zbližati naša prizadevanja. Tako bomo lahko uspešni potem socialni mediji um, tam slišim kritike in potem, gledajte, si mislim, ja pa se smo demokrati, če vam kaj ni všeč, potem pač dajte tukaj predloge sprememb, lahko kaj spremenite. To se lahko potem izglasuje na drugačen način. Sam sem in mahne skupine in ne morem vsega početi sam. In to sem že večkrat povedal v preteklosti. In še nekaj, kar bi rad podaril, samo zato, ki sem že ravno tako um, v formi. Uh, torej, Glejte, rad bi se pohvaral s kolegi um, v živo, ne pa da bi nekateri pošiljali po socialnih medijih neke, neke prispodobe, torej fotografijo Betla, ki tepe Robina. Ne, rad bi res to razpravo tukaj v živo na štiri oči in mislim, da je treba prenehati s temi risankami iz stripi. To niso več um, šale, to je zelo kompleksna stvar. Mislim, da moramo. Um, o tem razmišljati skupaj, ne pa ločeno. Torej, industrija bo del tega, ampak to ni v bistvu tukaj moja pristojnost in morda je prav to tako. Tukaj gremo komisijo, potem zakaj bi sploh tukaj imeli ETS in pa ne ETS in to počeli ločeno. Mislim, da je to smiselno bolj um, uskladiti, ampak kot komisija potem ne dobim um, pravih um, odzivov. Gledajte, mislim, da tukaj lahko dosežemo napredek skupaj, vsi tukaj, um, ne samo tisti, ki so pred mano, levo, desno, tudi asistenti so tukaj, vsi tukaj zelo prispevajo k temu delu in moramo gledati tudi na neke prispevke, tudi asistentov. Bomo dosegli napredek, ampak tako, da bomo pametni in tako, da eh, bomo vedeli, kam gremo. In bomo potem ponovno pogledali tudi te cilje iz Pariza in bomo prišli od tega cilja 1,5 in um, če bom to lahko storil, bom to tudi storil, tudi tukaj. Industrija mora tudi to priznati, moramo videti, kam gremo, ampak gledajte, industrija je del našega gospodarskega sveta. Če kdo misli drugače, je to mislim zelo kratkovidno in napačno. Um, tukaj je predsednik že um, zeha, očitno govorim predolgo, ampak še nekaj za konec. Sem pripravljen in sem um, res pripravljen za reforme. Bomo šli naprej z boljšim predlogom In torej bomo skupaj korakali, bolje tako, da korakamo skupaj, kot pa da se spotikamo med seboj. Torej, se prošujem, ker sem bil predolg morda predsednik, um, spoštovani pročevalci v senci, hvala lepa še enkrat za odlično sodelovanje in res sem prepričan, da lahko um, nekaj dejansko spremenimo. Hvala. Thank you very much. And now before closing uh, this meeting, I have to remember. Hvala lepa. Sedaj pa še um, časno razpored. Torej, 28. junija v 12. in potem v Envi bomo, bomo glasovali 8. decembra. In potem februarja na plenarnem zasedanju lahko sedaj zaključimo. In potem začnemo popovdne ob treh. Torej ob treh je tukaj predsednik parlamenta in pa generalni sekretar Vele in posta podpisala ta sporazum za EMAS. Hvala.